Buonasera a tutti, voglio innanzitutto. Dober večer, vsem vas lepo pozdravljam. Predvsem bi uh, rad uh, pozdravil poslance odbora AFKO, uh, eh, katerega predsednik sem. Pozdravljam tudi poslanke in poslance pridruženega odbora IMPR. In uh, naj vas spomnim še na to, da so na javno predstavitev povabljeni tudi odbori regij Juri in FEM. Takoj bom pozdravil Dubrovko Šujico, kandidatko za podpredsednico eh, Evropske komisije zadolženo za demokracijo in demografijo. Dubrovka je naša kolegica in sicer že vrsto red, let. In vedno sem vesel, eh, kadar eh, prihaja kandidat za komisarja iz naših parlamentarnih vrst. kajti to pomeni, da uh, si lahko obetamo še boljše stike za Evropsko komisijo. Torej, um, Eh, kaj je cilj eh, te javne predstavitve v skladu sa smirnicami za odobritev Evropske komisije in spremljanje zavez, ki so jih podali na javni predstavitvi, je to, da bi preverili osebne eh, sposobnosti osebe, neodvisnost osebe in pa poznavanje portfelja, ki je v sebi zaupan in pa seveda tudi obvladanje komunikacije. Naj vas spomnim, da je to zaslišanje možno spremljati najti tudi na spletu. Poleg tega boste na spletni strani Evropskega parlamenta eh, ta video posnetek lahko dosegali tudi kasneje. Odbor Juri je preučil izjavo o finančnih interesih kandidatke za podpredsednico Evropske komisije in odbor ni izrazil nobenega pridržka za eh, izvedbo tega zaslišanja. kandidatko, eh, bomo eh, prosili, eh, da nam poda svoj uvod in sicer za 15 minut. Potem pa bomo sprejeli 25 vprašanj in sicer bo vsakemu na voljo 5 minut. Takoj po odgovoru, ki je namenjen kandidatki, boste dobili na voljo možnost za dodatno vprašanje. Torej, ena minuta za vprašanje poslanca, potem dve minuti za odgovor kandidatke, potem lahko postavite dodatno vprašanje oziroma to vprašanje postavi isti poslanec in to dodatno vprašanje uh, sme trajati zgolj eno minuto in potem kandidatka znova dobi možnost odgovora uh, in sicer za eno minuto. Potem, ko bomo zaključili za vprašanje in odgovori, bo eh, kandidatka za podpredsednico eh, dobila eh, na voljo še pet minut za svoje sklepne besede. Um, prejeli smo tudi kurikulum Vitae in pa uh, pisne odgovore na vaša vprašanja in vse to smo razposlali vsem poslankam in poslancem in um, to najdete tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. To zaslišanje bo trajalo tri ure, torej do 21.30. Eh, kandidatka je v svojih pisnih odgovorih eh, dejala, da eh, želi razpravljati s parlamentom in svetom o konceptu, strukturi in koledarju ter razsežnosti konference o prihodnosti Evrope in sicer na podlagi dokumenta, ki ga bo sama predložila v zvezi s to temo. Želim si, eh, da bi nam kandidatka lahko že danes eh, zaupala nekaj misli v zvezi s to konferenco. Konferenca o prihodnosti Evrope je eh, izredno pomembna za odbor AFKO. Naj vas spomnim, gospa kandidatka, da smo vsega, v odboru AFKO o tem že razpravljali. In strinjali smo se, da bi moral Evropski parlament biti protagonist in da bi moral biti odbor AFKO primerno zastopan, kajti imeli bi morali, eh, imeti bi morali aktivno ulogo. In vsi poslanci so poudarili, da je pomembno pritekniti civilno družbo državljane, eh, nacionalne parlamente in pa druge zainteresirane strani ehm, in da bi morali vse te pritekniti, kar razpravi o tej eh, konferenci. Kaj ti? Evropsko unijo moramo oblikovati na tak način, da bo bolj demokratična in da bo bolje kos eh, nalogam, ki so nam jih postavili naši voljivci. Torej, evropski, nacionalni parlamenti in pa uh, Evropski parlament uh, bi eh, moral dobiti tudi pravico do pobude. Uh, Eh, poslanci so povdarili sledeče eh, vloga sveta kot eh, zgornji dom, potem pa si želijo razpravljati tudi o sledečem postopek sedmega člena, splošna uporaba glasovanja za kvalificirano večino v svetu in rednega zakonodajnega postopka, vodilni kandidati čez nacionalne liste, Evropske politične stranke, registar o preglednosti, neodvisni etični organ in pa 50. člen. O vsem tem bi radi razpravljali na konferenci o prihodnosti Evropske unije. Seveda pa vse to ni v pristojnosti eh, kandidatke. Treba je razpravljati o reformah. Eh, tudi na področju podnebnih sprememb, eh, gospodarskega upravljanja in pa socialnih politik. In še nekaj je pomembno, poslanci menijo, da bi lahko ob koncu te konference odprli pot za spremembo pogodb. In to se je poslancem zdelo izredno pomembno. Gospa Šujca v svojih pisnih odgovorjih na naša vprašanja ste omenili to temo, torej temo konference. In zato eh, bi eh, bilo eh, lepo, če bi podprli tudi prizadevanja Evropskega parlamenta kajti Evropski parlament si želi eh, imeti pravico do pobude in pa eh, pravico do preiskave in mi želimo biti udeleženi te konference o eh, prihodnosti Evropske unije. Jaz bom um, podal predlog, da bi poslali pismo predsednika Evropskega parlamenta Sasolju, prav zato, da bi bil pri tem odeležen tudi Evropski parlament. Vabim tudi kandidatko, da ne v svojih uvodnih pripombah spregovori tudi o novi strategiji pravic otrok. To je tudi zelo pri srcu pod predsednici eh, parlamenta eh, Evi Kopač, ki je koordinatorka Evropskega parlamenta za pravice otrok. Torej, zanima me, ali boste izvajali takšno eh, strategijo in zanima me tudi, ali se boste eh, eh, ukvarjali s problemi izkoriščanja revščine, otroške revščine, nasilja in pa spletne varnosti. Tako, sedaj bomo dali besedo gospe Dubrovki Šujci, ki je kandidatka za podpredsednico Evropske komisije za demokracijo in demografijo. Torej, gospa Šujca, besedo imate za 15 minut. Thank you, chair. Dear chair.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 Zelo sem vesela, da sem danes tu, tako kot vaša kolegica, kot tudi kandidatka za podpredsednico Evropske komisije zadolžena za demokracijo in demografijo. Evropski parlament je zame dom. Pred šestimi leti so me izvolili za eh, poslanko Evropskega parlamenta eh, in sicer eh, je bilo to leta 2013 in vesela sem, da sem bila izvoljena torej leta 2009, leta 2014 in leta 2019. To je torej torej moj tretji mandat. Zelo sem eh, vesela, da sem danes z vami in zelo sem počaščena, eh, da bom lahko zaprosila za eh, vašo podporo za moj portfelj, kajti skupaj smo sodelovali pri številnih področjih, s katerimi se bom ukvarjala. Številne razprave v Evropskem parlamentu so se osredotočale na sledeče. Kako bi lahko ljudem dali večjo besedo glede prihodnosti Evropske unije, kako bi lahko sooblikovali Evropsko unijo, potem kako vzpostaviti zaupanje tistih, tistih, ki se počutijo izločene in kako podpreti tiste, eh, ki jih najbolj zadevajo številne spremembe in tranzicije, ki jih doživlja naša Evropska unija. Torej, to so eh, tri poglavitna vprašanja za naše državljane. Delala sem eh, kot um, občinska predstavnica, bila sem eh, županja eh, Dubrovnika in bila sem um, hrvaška poslanka, bila sem evropska poslanka. In uh, prisluhnila sem frustracijam, uh, ki vladajo. Uh, Kaj ti ljudje imajo občutek, da so izgubili nadzor, ljudje imajo občutek, da ne morajo uh, izvajati nobenega vpliva več. Uh, In um, torej vse se spreminja in sicer zelo hitro, življenjski slogi, karijere in tako naprej. Ljudje so izgubili zaupanje v inštitucije, ki pa so tu zato, da bi jim uh, služile. Resnica je, da moramo bolje razumeti uh, razloge za takšna občutenja. Kar se mene tiče, gre tukaj zato, da zapolnimo demokratično vrzel. Poleg tega moramo odpraviti tudi probleme na področju demografije. V naslednjih letih bomo veliko razpravljali o digitalnem prehodu in pa o podnebju. Toda mislim, da bi morali um, več razpravljati tudi o velikih korenitih spremembah. V mislih imam demografske spremembe. In to je nekaj, kar spreminja obraz velikih delov Evrope in kar zadeva milijone evropejcev. To je povezano z izzivi, pa seveda tudi s številnimi priložnostmi. Demografske spremembe opredeljujejo naše politike, zadevajo našo demokracijo in naše skupnosti. Tisti, ki imajo občutek, da so zamudili napredek in spremembe, so tisti, ki eh, bodo najbolj verjetno nezadovoljni. Evropci morajo dobiti možnost, da se oglasijo. Dobiti morajo svojo možnost, da so oblikujajo skupnosti, Evropska unija, družbo, v kateri živijo. In zato zelo podpiram idejo o konferenci o prihodnosti Evrope, To idejo je predložila kandidatka za predsednico Evropske komisije in počaščena sem, da eh, so mi zaupali ravno to področje. Ta konferenca bo združila državljane vseh starosti v Evropski uniji. Veliko ulogo bodo dobili mladi, pa tudi predstavniki civilne družbe in pa evropskih inštitucij kot enakopravni partnerji to eh, bo eh, živahna razprava za jasnimi cilji eh, in tudi bomo poskušali uresničevati to, za kar se bomo dogovorili. To je zamisel, o kateri smo v Evropskem parlamentu že večkrat razpravljali. To je zelo pri srci tudi odboru AFKO. In sedaj bo napočil trenutek za nas vse, da bomo na tem področju sodelovali in da bo to zgodba o uspehu. Nič ne, tako, ne, ne dokazuje to bolje kot število tistih, ki so glasovali na zadnjih evropskih volitvah. Več kot polovica ljudi je glasovala dejala. To dokazuje, da eh, so eh, evropejci eh, lačni tega, da bi so oblikovali prihodnost Evrope. Evropska demokracija je mnogo več kot to, da volimo enkrat na pet let. Pri konferenci bo šlo za to, da bi demokracija zaživela tudi zunaj oziroma neodvisno od volitev um, dogovoriti se moramo o tem, kako ambiciozni moramo biti in na kaj se bomo morali osredotočiti. Kolegice in kolegi, ne smemo izgubljati časa. Um, kandidatka za predsednico si je zastavila ambiciozno časovnico. Dajala je, da se bo konferenca začela leta 2020 in bo potekala dve leti. Če me boste potrdili, bom sodelovala z Evropskim parlamentom, s svetom in z vsemi uh, drugimi, zato da se bomo dogovili za uh, format, časovnico, um, območje delovanja in pa strukturo te konference. Sama bom zelo hitro predložila zamisli na začetku svojega mandata in um, že sedaj poudarjam, da je zelo pomembno sodelovati z vami, um, poslanci Evropskega parlamenta. mi si želimo, da bi bila ta konferenca uspešna. Torej, v naslednjih urah se ne bomo spuščali v podrobnosti, ampak eh, naj podelim z vami tri načela, ki jim bomo morali slediti. Prvič, doseči moramo vse evropejce. Če me boste potrdili, bo moj cilj zagotoviti, da evropejci dejansko dobijo besedo v zvezi s tem, kako vodimo Evropsko unijo sodelovati moramo z evropejci po celotni Evropski uniji, presluniti moramo njihovim pričakovanjem in pa skrbem. Kajti eh, vse to je povezano z njihovo resničnostjo. Govorili bomo o eh, digitalnem razvoju, globalnim spremembam, demografskih spremembah, podnebnih spremembam. Torej, eh, kandidatka za predsednico me je prosila naj uh, omogočim uh, Eh, eh, to, eh, to, da bo ta razprava kar se da dostopna. Torej, to je moja prva prioriteta. Torej, druga ideja pa je sledeča. Sodelovati moramo. Konferenca o prihodnosti Evrope ne mora biti vodena sa strani ene osebe, ene inštitucije ali celo sa strani Evropske unije. To mora biti moštveno prizadevanje. In eh, to velja tudi za Evropsko komisijo. Tesno bom sodelovala eh, z eh, komisarjem za institucije in pa za komisarjem za vrednote, pa seveda tudi z vsemi drugimi člani kolegije. Zlasti bo to pomembno v prvi fazi, ko eh, bomo eh, morali opredeliti podlago eh, za načelo vodilnega kandidata in pa, ko bomo razpravljali o transnacionalnih listah. Torej, s tem se bomo ukvarjali v prvi fazi podpredsednica Jurova bo vodila to delo, seveda pa bomo delali z roko v roki eh, glede vsega, kar zadeva to eh, konferenco. Če želimo okrepiti demokracijo, moramo nujno pritegniti državljane in pa eh, naj povem, da. Ne moremo okrepiti demokracije brez Evropskega parlamenta in pa teles, eh, ki so tesno povezani z našimi državljani. Torej, veselim se sodelovanja z vami v vseh fazah te konference. In moja tretja zamisel. Ta konferenca mora prinesti rezultate. Pomembno je, bistveno je, da prisluhnemo državljanom, ampak to ni cilj sam po sebi. Mi moramo tudi ukrepati, zagotoviti moramo, da ne glede na to, zakaj se bomo dogovorili, da bomo to tudi udejanili. Kajti to je pogosto problem v Evropi, torej to, kar sprejmemo, to moramo tudi izvrševati. Um, torej um, um, kandidatka za predsednico se je k temu eksplicitno zavezala v političnih usmeritvah in sodelovala bom z vsemi člani Evropske komisije in z Evropskim parlamentom in z vsemi uh, odbori, torej tukaj vas je prisotnih pet odborov, sodelovala bom z vsemi um, zainteresiranimi odbori in z vsemi drugimi inštitucijami za to, da bomo uresničevali to, za kar se bomo dogovorili. Spoštovane poslanke in poslanci, pomembna in uspešna konferenca o prihodnosti Evrope je pomembno urodje za to, da bomo vzpostavili zaupanje v našo demokracijo demokracijo. Ključnega pomena za krepitev demokracije pa je eh, tudi to, da razumemo, kakšni so razlogi za eh, skrbi. Eh, ena od korenitih sprememb so demografske spremembe. Kajti prebivalstvo upada in to zelo vpliva na države za nekatere dele Evrope velja eh, to, da je to nekaj abstraktnega. Eh, to, da eh, kar se tiče velikih delov srednje in vzhodne Evrope in pa kar se tiče podeželja po celotni Evropi, je to nekaj resničnega, oprijemljivega. To je velika skrb. Naprimer, bolnišnice eh, se zapirajo, knjižnice se zapirajo, eh, lokalne avtobuse opuščajo. Torej, to je položaj, ki ga doživljamo na podeželju. In to so resne težave za otroke, eh, ko morajo spremljati, kako se njihovi otroci selijo drugam, da bodo drugot našli delo in študij. In to je tudi velik problem za tiste, ki vzgajajo svoje otroke v revščini. Seveda, dobra novica je, da živimo dlje in da smo bolj zdravi. Ampak to je povezano tudi z nizom izzivom, ki so povezani z gospodarstvom, s pokojninami, s nego in pa s, s družbenim tkivom naših držav. Te pojave moramo bolje razumeti kot jih. Zato bom um, zadevo zelo preučila in pogledala si bom, kje so problemi in razmislila bom, kako bi lahko kar najbolje uh, podprli tiste regije, uh, ki jih to zadeva in poskušali bomo tudi prevlačiti ulaganja. Če me boste potrdili vi v Evropskem parlamentu, potem si bom pogledala vse vidike demografskih sprememb in razmislila o tem, kako to različno vpliva na različne skupine. Naj vam podam nekaj konkretnih primerov težav eh, glede tega, kaj bi morali zagotoviti. Prvič, rada bi si pogledala staranje. Eh, to je eh, korenita sprememba naše družbe. To zadeva naše delovno življenje, socialne sisteme, zdravstvene sisteme in pa pokojninske sisteme. In to prinaša tudi številne nove priložnosti. Zagotoviti moramo, da bomo posredovali znanje in da bomo pomagali ljudem, da bodo bolj dejavni in bolj vključeni v družbo predložila bom zeleni dokument o staranju, zato da bi opredelila, kaj lahko in kaj moramo storiti, da bi uh, okrepili aktivno staranje in da bi razmislili o tem, ali so, sistemi, ali so m, hm, naši socialni sistemi primerni za starejše prebivalstvo. Sodelovala bom z Evropskim parlamentom in seveda z državami članicami, ki, uh, so, ki imajo pristojnosti na večini teh področji. In drugič, rada bi se osredotočala na podeželje, kajte podeželje okolje je tisto, ki, upad prebiva, ki ga pre, upad prebivalstva najbolj zadeva. Ljudje zapuščajo a, to področje, to pa ima negativne posledice tudi na storitve in a, Drugo, torej osredotočala se bom na podeželje v tesnem sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Te oblasti morajo izkoristiti svoj potencial. Um, Sama se bom osredotočala na eh, zapuščanje eh, ljudi določenih eh, podeželskih območij in sicer preko jamstva za mlade. Izvajati moramo Evropski stebr za socialne pravice in koordinirala bom delo na področju boljšega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. In ne nazadnje, In sedaj odgovarjam na vaše vprašanje, gospod predsednik. Kasneje lahko o tem povem še nekaj več. Vprašali ste me po otrocih. Vodila bom um, delo na področju investicij v naše otroke. To je bila eh, tekom moje karijere vedno prioriteta. Ni bolj pomembne investicije kot uh, uh, uh, investicija v otroke. Koordinirala bom eh, delo eh, novi direktivi o otrocih in predstavila bom eh, celotno strategijo o pravicah otrok. Poslanke in poslanci, imeli bomo čas za poglobljeno razpravo in veselim se vaših vprašanj. Naj sklenem z nekaj osebnimi pripombami. Torej, doživela sem državo, ki je dosegla eh, neodvisnost, eh, demokratizacijo in pa eh, potem smo pristopili k Evropski uniji. In z veliko ponižnostjo in spoštovanjem sprejemam nalogo, ki mi jo boste zaupali. Torej, mi moramo najti evropske rešitve za spremembe, ki nas vse zadevajo. In če je vse to možno, eh, da je vse to možno, se moramo zahvaliti vsem tistim, ki so izgradili Evropsko unijo. Če me boste eh, potrdili, bom zavezala tej dediščini skupaj z vami in sicer v celotnih petih letih. Hvala lepa in veselim se vašega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste poudarili eh, zavezo eh, konferenci o prihodnosti Evrope in hvala lepa, da ste povdarili pomembno ulogo, ki jo bo dobil Evropski parlament. Kajti Evropski parlament bi rad dobil ulogo protagonista. Politika, grupo koordinatorstva. Dobro, sedaj bomo začeli s prvim krogom vprašanj, koordinatorji uh, političnih skupin in začenjamo z Danuto Hübner, uh, eh, ELS. Gospa um, kandidatka za podpredsednico, hvala lepa za uh, vaše uh, obširne uvodne besede. Uh, Tu smo s kolegi, ki prihajajo iz različnih odborov Evropskega parlamenta, ampak eh, glavni odbor pa je odbor za ustavne zadeve. In veste, da je ta odbor že kar nekaj let razmišljal o prihodnosti Evrope. To je eh, zelo pomembno vprašanje za naš odbor in še naprej se bomo s tem ukvarjali. Vaše delo bo zato zelo pomembno pomembno za naš odbor AFKO. Moje vprašanje je naslednje. Kako vidite to sodelovanje z nami, posameznimi eh, poslanci, pa tudi z Evropskim parlamentom, z odborom AFKO? Kako si vi predstavljate, da bomo vključeni v vse korake tega političnega postopka, eh, priprave eh, tega projekta? ki bo nastopil v začetku eh, vašega mandata. Priprava na to konferenco ima že lahko zelo pomembno dodano vrednost eh, in vpliva na rezultat in na uresničevanje rezultatov. Hvala. Hvala lepa, gospa Hübner. Zelo zanimivo vprašanje ste postavili in hvala da ste ga postavili takoj. To je eh, zelo pomemben del eh, mojega portfelja, kot sem že povedala v vodnih eh, besedah. Zelo tesno spremljam to, kar počnete v AFKO odboru, pa tudi v drugih odborih. Spremljala sem poročila gospoda Broka, gospoda Ferhofštata, gospe Meissner in tako dalje. Vem, kaj uh, ste že naredili na tem področju. Brez vas, brez parlamenta uh, ne morem uh, organizirati te konference. Zato bom prihajala v ta odbor in um, skupaj se bomo strinjali glede uh, časovnice, glede uh, uh, področja, ki ga bomo pokrili. Uh, Mislim, da se moramo osredotočiti na teh eh, šest eh, stebrov, ki jih je opredelila eh, gospa von der Leyen, se pravi digitalna vprašanja, podnebna vprašanja, gospodarstvo, ki koristi vsem, močnejša Evropa v svetu, evropski način življenja in pa evropska demokracija. To so teme, ki jih bomo pokrili, ampak tega se ne bom sama odločila. To se bomo odločili skupaj in to bo moja prva naloga v mojih prvih stotih dneh. Skupaj bomo videli, kako bomo nadaljevali. Pripričana sem, da moramo to narediti tudi v sodelovanju s svetom, ampak vi boste prav gotovo prvi, ki boste vključeni. Hvala lepa, gospod Hübner. Zelo na kratko, v vašem življenjepisu sem videla da eh, ste eh, lokalna političarka in to zelo cenim. Kot eh, lokalna političarka me zanima, ali nameravate vključiti tudi lokalne organe, lokalne skupnosti, ljudi, ki bi lahko sodelovali pri teh razpravah in ki bi se na to vrnili domov tudi z nekim občutkom, da so del teh rezultatov. Ja, hvala, gospod Hübner ne moremo si predstavljati tega brez lokalnih in regionalnih eh, organov. Seveda, kot sem povedala že v vodnih besedah, eh, sem eh, bila aktivna na lokalni ravni in brez lokalnih in regionalnih organov ne bomo mogli biti uspešni. Vsi bodo vključeni, to je bila moja prva zamisel čisto vse bomo kontaktirali, nevladne organizacije, lokalne uh, organe, uh, nacionalne parlamente in lokalni organi bodo res eh, najpomembnejši, kajti to je najbolj neposredna pot do državljanov in državljani so naša skupna prihodnost. Hvala lepa. Naslednje vprašanje pa bo postavil gospod Domenek Ruiz Devesa. Izvolite. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa Dubravka Šujica, kandidatka za podpredsednico Evropske komisije. Socialisti in demokrati menimo, da je konferenca o prihodnosti Evrope velika priložnost, da si zamislimo tudi reforme institucij, kajti te bo treba izvesti v naslednjih letih. Tako bo potem naša unija lahko razvijala nove politike, kot ste jih omenili tudi sami, v odnosu do čeznacionalnih izzivov. In tudi odločitve bomo lahko sprejemali bolj eh, prožno. Bodoča predsednica je rekla, da bo sledila rezultatom eh, te konference, da bo celo pripravljena razmisliti o spremembi pogodb. Ampak tudi gospa von der Leyen ima svoj politični program eh, v šestih točkah. Eh, gre za poglabljanje eh, ekonomske in monetarne unije, potem podnebne spremembe, nov zagon za demokracijo in vse ostalo, kar ste tudi vi navedli. Brez zakonodajnega napredka in brez spremembe pogodb bo zelo težko izvesti ta političen program. Ali se vi s tem strinjate? Eh, to vas sprašujem zato, ker na šesti strani svojih odgovorov pravite, da je možna tudi sprememba pogodb in da boste vi to podprli, če se bo izkazalo za potrebno. Hvala lepa. Gospa Šujica ima besedo. Hvala za to vprašanje. Kot ste verjetno uh, opazili, uh, sledim političnim smernicam gospe von der Leyen. To je prvo ampak eh, pojedimo najprej v, eh, na podeželje, v gore, eh, pogovorimo se z državljani in po dveh letih teh pogovorov o prihodnosti Evropi bomo videli, kaj pravijo državljani če se bo izkazalo, da je potrebno spremeniti eh, pogodbe, potem sem sama pripravljena za to razpravo in to z vami vsemi. Vem, da je to pomembno vprašanje za ta odbor, to je pomembno za parlament. Parlament mora biti močen in eh, sama bom to podprla. Komisija pa bo delala eh, kot ekipa, kolegijalno in zato bomo tu pristopili soglasno. Sama bom za, ampak eh, najprej se pogovorimo z državljani in eh, bomo videli, če je ta pogodba dovolj ali ne, če ponuja dovolj rešitev ali ne in če se bo izkazalo, da ne, potem bo treba začeti razpravo tudi o potencijalnih spremembah. Gospod Ruiz Devesa. Najlepša hvala. No, kakorkoli. Naj vas spomnim, da ta parlament zastopa evropske državljane in je že sprejel tri pomembna poročila o napredku pri integraciji znotraj pogodb. To je poročilo Brok, Breso Brok, eh, potem imamo tudi poročilo eh, Pervonš Berez in pa še eh, poročilo Verhofštat Ramon Hauregi o korakih naprej eh, v okviru pogodb. Ali se vi strinjate s temi eh, poročili eh, tudi na osebni ravni? Kaj ti pravite, da se je pomembno v okviru konference o prihodnosti Evrope posvetovati tudi z državljani? Thank you. Izvolite, gospa Švojica. Ja, hvala za to vprašanje. Seveda, strinjam se s temi poročili. Strinjala sem se z njimi že na plenarnih zasedanjih, eh, sodelovala sem pri razpravah eh, in eh, strinjam se z vsebino teh poročil. Ampak kot rečeno, počakajmo, mm, delajmo v majhnih korakih in bomo videli, kakšno bo mnenje čez dve leti. Strinjam se s temi poročili, v tej hiši smo mi vsi neposredno izvoljeni, vi predstavljate državljane in zato ima ta hiša uh, največ zapovedati in, naj, in njena beseda uh, uh, največ tehta v teh razpravah, uh, bolj kot katerakoli druga institucija. Če se pravilno spomnim, ste glasovali za ta poročila. To je za nas pomembno. Na to naslednje uh, vprašanje bo postavil gospod Pascal uh, Durand, uh, ki je koordinator skupine Renew. Hvala lepa, uh, predsednik. Hvala, da ste mi dali besedo v francoščini. Gospa uh, kandidatka za podpredsednico. Pojasnili ste nam, da je konferenca za prihodnost Evrope eh, nekaj zelo pomembnega, da je treba dati nov zagon evropski demokraciji in da je treba bolje delati z državljani. Eh, prvi vidik. Eh, rekli ste, da boste novembra pripravili predloge. Eh, morda bi bilo dobro, če bi spremenili metodo in če bi eh, novembra, ko boste začeli z vašim delom, najprej prisluhnili parlamentu in temu odboru, kajti tudi mi predstavljamo državljane in kot takšni imamo tudi mi pravico do tega, da imamo ideje. No, ampak eh, še bolj natančno, govorili ste o tem, da želite vključiti državljane. Državljane vključujemo že leta in leta, celo vrsto držav, pobud eh, v tej smeri. Ali ste si pripravljeni predstavljati, da eh, državljani in, eh, lahko sodelujejo še korak dlje, se pravi, da tudi odločajo, da tudi glasujejo, eh, ne samo, da eh, se jim prisluhne. Naprimer, če bi imeli eh, kolegi eh, državljanov v tej konferenci eh, o prihodnosti Evropi, ali bi ti državljani imeli eh, iste pravice odločanja kot ostali člani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pascal Durand. Naj vam najprej čestitam k rojstnemu dnevu. No, bodimo povsem odkriti in pošteni. Vemo, da ne bomo začeli z nič. E, imeli smo že različne pobude, imamo na voljo različne instrumente, orodja. E, 1800 uh, eh, Dialogov z državljani smo že imeli, 200 tisoč državljanov je v njih eh, sodelovalo. V 635 različnih krajih. Torej, ti dialogi že obstajajo, ampak naše dejavnosti moramo še uh, eh, ukrepiti. Vprašanje glede državljanov. Imamo uh, pobude evropskih državljanov, uh, in štiri te pobude so bile uspešne. Ena eh, v zvezi z vodo, v zvezi z glifozatom in tako dalje. Torej imamo instrumente, ampak moramo še um, okrepiti naše dejavnosti. Poslušamo državljane in vedno imamo nek trg med uh, neposredno demokracijo in eh, pa um, uh, predstavniki državljanov, uh, ampak uh, te uh, državljanske pobude lahko še izboljšamo. Če je polovica evropskih državljanov sodelovala v teh evropskih uh, volitvah, uh, to predstavlja kar precejšen porast v primerjavi z prejšnjimi leti. To pomeni, da je treba to upoštevati in to je tudi razlog, zakaj se bomo pogovarjali z državljani, prisluhnili eh, državljanom eh, in na ta način eh, izvedeli, kakšne so njihove skrbi, kakšni so njihovi dvomi. Vidim, da mi že zmanjkuje časa. Vse najboljše, vse najboljše, gospod Durand. No, bom nadaljeval z dopolnilnim eh, vprašanjem, gospa podpredsednica. Govorili ste o staranju prebivalstva v Evropi, no to ste sedaj tudi pokazali. Hvala lepa za to. <laughs> No, bolj resno. In tu se bom eh, navezal na demografski eh, vidik, ampak zadevo bom predstavil z političnega vidika v Evropi smo sedaj v težkih časih, pojavlja se eh, teorija velikih premikov evropske populacije. Eh, po tej teoriji naj bi eh, krščanski evropski državljani, ki so zgodovinsko, ki zgodovinsko spadajo v ta prostor, odrinjeni uh, uh, zaradi prihoda drugih populacij. Zanima me, eh, se, kakšen je vaš občutek glede eh, teh eh, teorij in glede tega tveganja, da bi druge vrednote nadomestile obstoječe evropske vrednote. Bom kar takoj odgovorila, ne verjamem v to teorijo. Res pa je, da živimo šest let dlje kot pred 20 leti. To pomeni, da je staranje zelo pomembno vprašanje in to moramo upoštevati, ampak o tem kasneje. Rodnost eh, upada, sedaj pa bomo počasi prišli na vprašanje migracij, eh, zakonitih eh, migracij brez eh, migracij, bo naš trg eh, leta 2070, če bo šlo vse eh, v smer, v katero gre zdaj, bo občutil pomankanje 25 odstotkov delovne populacije. In zato je ta portfelj, portfelj tako pomemben, gre za demokracijo in demografijo in med tema dvema vidikoma obstaja zelo tesna povezava. Bom pa kasneje o tem, kaj ti nima več časa. Dobro, hvala. Naslednji govorec pa je Damjan Böze Langer, Lager, skupine zelenih. Izvolite. As you said, the last European elections Ko ste že povedali, je eh, na zadnjih volitvah eh, prišlo do eh, najviše volilne udeležbe, zlasti mladih. Gospa Šujica, morda boste ste organizirali to konferenco kot odgovor na to zahtevo mladih po spremembah, ampak kako boste zagotovili, eh, da bodo eh, državljani eh, tu smiselno sodelovali, tudi nacionalni parlamenti, da ne bomo imeli zopet takšnih brezplodnih posvetovanj kot prej in ali bo to res privedlo v konkretne spremembe pogodbe? Kot sem uh, povedala, bom prišla, se bom z vami pogovarjala. Imamo različne načine, kako vključiti državljane. Nekateri ste me spraševali, kako boste uh, izbrali državljane. Naprimer, eh, finsko predsedstvo je dalo na voljo vso svojo zakonodajo, vsa dela, ki so povezana z. Uh, uh, zakonodajo v javne knjižnice. Eh, predsednik Macron je organiziral eh, javne predstavitve po celi Franciji, eh, na to jim lahko organiziramo srečanja v, na občinah in tako dalje. Imamo različne možnosti, vsekakor bo to stvari odprte, prisluhnili bomo državljanom. Uh, pogovarjali se bomo z njimi in na to prisluhnili rezultatom. Če uh, ne bomo eh, uresničili eh, rezultatov, ki bodo išli iz teh eh, posvetovanj, potem to ne bo imelo nobenega smisla, potem bo to samo mrtva črka na papirju. Moramo delati skupaj in najti najboljšo rešitev. Imeli bomo svetovalno telo, ki mu bom jaz predsedovala, in sopredsednik pa bo iz parlamenta. To pomeni, da ne samo parlament, ampak tudi komisija bo na terenu in uh, ta signal, ki smo ga uh, prejeli zaradi te visoke odeležbe na uh, volitvah, uh, pomeni, da državljani želijo uh, imeti besedo in da uh, želijo uh, spremljati in uh, podpirati ali pa tudi ne našo uh, evropsko politiko. Hvala lepa za odgovor. No, rekli ste, da ne moremo samo govoriti, da potrebujemo konkretne rezultate. Zanima me, kakšna bo uloga tega posvetovalnega eh, telesa in na to, ali nas boste osebno podprli in um, dejansko rezultate te konference tudi um, uh, prenesli v uh, konkreten dokument. Nekdo mora voditi eh, eh, to delo in to posvetovalno telo bo to konferenco vodilo. Temu se reče konferenca, ampak trajala bo dve leti, to bo cela vrsta dogodkov posod po Evropi. Kdorkoli bo želel sodelovati, kogarkoli to zanima, um, in uh, kdorkoli bo imel ideje, bo to lahko, uh, bo lahko z nami sodeloval. In ne imejte nobenega dvoma glede tega, da bomo uh, poslušali vse ideje in da jih bomo tudi prenesli v uh, konkretne politike. To je težko, ampak to bomo naredili. Zato, ker so nam državljani posredovali jasno sporočilo. Naslednje vprašanje bo imel gospod Gerolf Anemans, eh, koordinator skupine ID. Hvala lepa, gospa eh, Šujica, imam nekaj vprašanj v eh, imenu skupine ID v odboru AFKO. Gospa von der Leyen pravi, da želi uporabiti portfelje, da zagotovi da bo komisija vedela, kaj počne, ampak eh, zdi se mi, da, da je komisija precej eh, zmedena. Naprimer, eh, portfelj grškega komisarja, evropski način življenja, kaj to pomeni, je povsem nejasno. Tu imamo celo vrsto različnih pristojnosti in verjetno bo to samo vodilo v. Eh, zmedo glede tega, zakaj naj bi bil eh, komisar odgovoren. Ne vem, kaj počne gospa von der Leyen, ampak mogoče želi izkoristiti to zmedo za to, da eh, bo pozornost preusmerila drugam zaradi notranjih težav s svojo koalicijo, s problemi s Činke Stele in tako dalje. očitno ne uspe pojasniti, kaj se dogaja v stranki. Gospa Šujica, eh, verjetno je tudi eh, vaš eh, resor tu posledica te zmede. Demografija je zapečatena v luči vsega, kar se dogaja v Evropi v zadnjih letih, te masovne migracije, o tem nihče ne govori. Evropska unija ima od odprto imigracijo, odprte meje eh, in eh, ljudje prihajajo povsem nenadzorovano. Kako mislite, da bo eh, vaš, vaš resor lahko sodeloval tudi z. Ali sem že porabil svoj čas? A, se upravičujem, sem mislil, da imam pet minut. No, to je moje prvo vprašanje. No, bom, bom prožen. Vidim, da ste zelo prožni. Dobro, gospod Aneman. Hvala lepa za to vprašanje. Ne želim eh, se eh, odzivati na vaše. Uh, pripombe glede eh, izvoljene predsednice, njenih težav s koalicijo in tako dalje. Eh, če vas zanima evropski način življenja, potem imamo še eno zaslišanje, dve eh, nadstropji niže, ne vem sicer o čem govorijo tam. Eh, mislim, da moj resor, demokracija in demografija, eh, iz mene ne dela žrtve. <laughs> Eh, to je nasprotno, to me zelo navdihuje in to sem tudi povedala v svojih uvodnih izjavah. Govorila sem o begu možganov, govorila sem o težavah, ki jih imajo ljudje, zaradi katerih so nezadovoljni. Selijo se uh, iz podeželja v urbana središča, uh, In to je problem. In to je povezano z demografskimi spremembami, to je razlog za to, da menim, da demokracija in demografija sta povezani. Ljudje, ki ostanejo potem v uh, eh, vseh, so soočeni s situacijo, kjer uh, nimajo več pošte, kjer nimajo več avtobusov in uh, to sem tudi že povedala. Uh, In na to ljudje uh, obtožujejo demokracijo in nočejo več sodelovati v demokratičnih institucijah, nočejo več sodelovati v volitvah. Mi pa bi želeli, da bi bili vsi vključeni in zato organiziramo to konferenco o prihodnosti Evrope. Želimo, da vsi sodelujejo in to ne enkrat eh, vsakih pet let, temveč uh, vsakodnevno ali na spletu ali izven spleta in to je zame definicija eh, mojega eh, portfelja. Zelo kratko vprašanje. Bom kratek. Ali je res, eh, slišal sem uh, uh, govorice, da bo gospod Verhofstadt predsedoval tej konferenci? Razumem, da ste uh, član tega odbora. Jaz sem prišla v ta odbor, ampak eh, parlament je tisti, ki bo odločil, kdo bo njegov uh, uh, predstavnik. To ni v moji pristojnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Gert Boržua, koordinator skupine IKR. E Hvala lepa, gospa kandidatka za podpredsednico. Evropska unija temelji na eh, raznolikosti in na subsidijarnosti. Prejšnja komisija je pripravila poročilo Timmermans o aktivni subsidijarnosti in eh, to je moje vprašanje. Kakšne posledice bodo imela ta poročila eh, za vas? In kako boste delali? Ali boste delali v obe smeri? Če je smiselno, da delamo skupaj, se pristojnosti prenese na Evropsko unijo, če pa ni tako, potem pa se eh, pristojnosti prenese na eh, države članice, ki eh, so pristojne za sprejemanje zakonodaje. Ali, bi bili, ali se strinjate tudi s sistemom rdečega kartona, če večina nacionalnih parlamentov meni, da neka pobuda krši načelo subsidijarnosti? Hvala lepa, gospod Buržoa. Zelo neposredno vprašanje ste postavili zlasti zadnje. Bom poskušala odgovoriti. Vsekakor se, sem za subsidijarnost, to je tudi uh, ključno načelo, ki ga najdemo v pogodbi. Uh, kar se mene tiče, sledim motu za majhne stvari, uh, Eh, so odgovorne države članice, za velika vprašanja pa Evropa. Kajti ne moremo se na nacionalni ravni ukvarjati z eh, varnostjo, terorizmom, podnebjem in tako dalje. Vse, kar pa se eh, nanaša na kulturo, na socialno vprašanje in tako dalje, to pa naj se ureja na nacionalni ravni. In prav tako tudi socialni stebr, tudi za to sem odgovorna seveda bo morala upoštevati pristojnosti držav, ampak če lahko pomagamo, zakaj ne bi pomagali? Če lahko naredimo nekaj, kar pomaga zlasti v srednji in vzhodni Evropi, v manj razvitih državah, zakaj tega ne bi storili? Kar se tiče rdečega kartona, najprej imamo rumen karton. Rumen karton je bil uporabljen doslej trikrat ali štirikrat. To pomeni, da moramo uporabiti vse možnosti, imamo zelen karton eh, in preden pridemo do rdečega kartona, imamo več možnosti. In to je tudi nekaj, o čemer lahko govorimo v okviru konference o prihodnosti Evrope. In če bo to rezultat, ki bo izšel iz konference o prihodnosti Evrope, temu ne bom nasprotovala. To je. Uh, duh te uh, nove komisije, tega novega kolegija. Odprti smo. Gospod Božova, hvala lepa za ta odgovor. Države članice so uh, dejansko odgovorna za um, mlade, za otroke, za urbanizem. To je v pristojnosti držav članic. Slišal sem vaše odgovore, ampak ali ste pripravljeni uporabljati tudi načelo sorazmernosti? Hvala. Načelo subsidijarnosti in eh, sorazmernosti, to je že vključeno, to imamo vse čas v mislih, to vse čas upoštevamo, seveda. Sorazmernost je prav tako zelo pomembna, in eh, nobenega ne bomo eh, še dodatno obremenjevali, zlasti ne lokalnih in eh, regionalnih organov. Bila sem županja majhnega, zelo popularnega mesta in vem, kaj pomeni delati na lokalni in na regionalni ravni. Vem, da moramo imeti pristojnosti na tej ravni in sorazmernost moramo spoštovati, kakor tudi subsidijarnost. Na to zadnji govorec v tem prvem krogu pa je gospod Helmut Šulc. Eh, hvala lepa. Eh, lepo vas pozdravljam, gospa kandidatka za podpredsednico. Marsikaj smo že slišali in očitno bo ta konferenca o prihodnosti Evrope eh, čarobna paličica za to, da bi demokratizirali postopke v Evropi. Demokracija pa je vedno nekaj konkretnega. In po mojem mnenju mora biti demokracija vedno vključujoča. Veliko ste govorili o podeželju, veliko ste govorili o izzivih demografskega razvoja v družbah. Torej, mene zanima čisto konkretno ta konferenca o prihodnosti. Torej, ali boste nam, poslancem, dali poglavitno ulogo pri določitvi ciljev, pri oblikovanju, pri opredelitvi metod in tudi tako, da eh, bomo pritegnili civilno družbo. Seveda potem sledi še sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in s svetom, ampak to je poglavitno vprašanje. Mi moramo od samega začetka zasledovati vključujoče načelo, ko gre za konferenco o prihodnosti Evrope. Mr. Schultz, thank you for this. Hvala, gospod Šolc. To vprašanje je bilo res zanimivo. Nekaj na to temo sem že povedala, ne pa še vsega, ker dve minuti nista veliko. Vsakdo bo lahko vključen, prav vsak. Mm, poslušanje je zelo pomembno, moramo si prisluhniti in potem pogledati, kako lahko eh, potem ukrepamo. Nacionalni parlamenti bodo seveda vključeni to je tudi razlog, zakaj sem gospodu Božvaju odgovorila, da moramo uporabiti vsa orodja in sredstva, ki so nam na voljo, torej nacionalni parlamenti vsekakor, potem pa tudi nevladne organizacije. Pred kratkim sem dobila pismo, ki ga je podpisalo sto različnih nevladnih organizacij, ki jih to zanima, ki bi rade bile vključene. Z nekaterimi sem se tudi srečala. Torej, seveda jih bomo vključili, prav tako civilno družbo. In res skušam zagotoviti, da bom vključila vse zainteresirane strani. Eh, seveda ne bom izpustila vas. Eh, vedno se bomo vračali sem v parlament, pogovarjali se bomo o obsegu, o časovnici, o ciljih in tako naprej mogoče to, kar bom zdaj povedala, ne bo zvenelo popularno, ampak bili smo malo uh, jezni, ko nismo vedno uh, mogli doseči komisarjev, ko nam niso bili vedno na voljo. To lahko povem stališča nekdanje poslanke v Evropskem parlamentu, ampak zdaj sem jaz na vaši strani. No, pomembno bi bilo imeti več komisarjev iz vrste Evropskega parlamenta. Takoj se bom navezal na vaše besede. Čisto konkretno. Eh, sedaj je položaj glede Brexita zelo um, težek. Ali moramo, prisl- ali moramo vplivati na želje da, uh, eh, voljivcev? In kar se tiče prihodnosti Evrope, po Brexitu, kateri mehanizem boste uporabljali, da uh, bi sodelovali z več kot 8 milijoni državljanov na Severnem Irskem, ki imajo tudi irska državljanstva in to pomeni evropska državljanstva, so da bi zagotovili, da bodo eh, ti ljudje še vedno eh, lahko našli pot nazaj v Evropsko unijo. Hvala. No, to je povsem drugo vprašanje, ampak lahko se pogovorimo tudi o državljanstvu vsi sporazumi o odhodu in pa rezolucije strani parlamenta iz zadnjega mandata, pa tudi iz tega mandata, um, so se ukvarjali s tem. Mi moramo v središče postaviti državljane. Državljani so vedno na prvem mestu na naši agendi in zadnje priporočilo komisije je bilo zapisano tudi v pismu, ki so ga dobile vse države članice. V pismu je pisalo, bodite, eh, prosim, rododarni, če ne bo dogovora. Eh, sprejmite državljane Združnega kraljestva. Mislim, da moramo to upoštevati tudi, ko gre za državljane Severne Irske radodarnost in vključevanje pa ne bo dovolj. Nekaj bo treba narediti za te državljane, tako za državljane Združnega kraljestva v Evropi, kot tudi za evropske državljane na otoku. Hvala za to točko. Za Evropski parlament in še posebej za ta odbor so zelo pomembne pravice evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu in pa seveda tudi obratno pravice britanskih državljanov v Evropi. Zdaj pa drugi krok. 18 govorcev bo še postavilo vprašanja. Nekateri prihajajo tudi iz odbora EMPL in pa iz odbora FEM. Prvi bo Vladimir Bilčik iz ELS. Pozdravljeni, kandidatka za podpredsednico. Hvala za vaše dosedanje odgovore. Hvala tudi za pisne odgovore in vašo predstavitev. No, vsi si postavljamo isto vprašanje, kako bo izgledala konferenca o prihodnosti Evrope. O čem bo govorila? Sam bom postavil podobno vprašanje, ampak ustral bom predvsem pri eni točki, ki se je še niste tako dotaknili. Govorili ste o odnosu med komisijo in parlamentom, govorili ste tudi o posvetovalnem organu, ampak mislim, da bi morali več narediti tudi na področju držav članic. Eh, veseli me, da boste v prvih dveh letih obiskali vse države članice. Ali bo, boste isto zahtevali tudi od drugih članov Evropske komisije? In eh, zanima me tudi, kako se vključiti in povezati z državljani v državah članicah. Res je bila volivna udeležba na zadnjih volitvah. Eh, zelo visoka, ampak obstajajo tudi velike razlike. V nekaterih državah je bila udeležba visoka, v drugih, naprimer v moji državi, pa zelo nizka. Hvala, gospod Bilčik. Pozabila sem povedati še nekaj. Ena od ključnih prioritet eh, v smernicah je tudi to. Vsi komisari morajo v prvem delu mandata obiskati vse države članice to eh, velja za vse komisarje, mogoče je zame to še posebej pomembno. Torej, hodili bomo v države članice, pogovarjali se bomo z njimi, prisluhnili ljudem, ampak to, da obiščemo neko državo, ne pomeni samo, da bomo šli v njihov parlament. Imeli bomo seveda stike s parlamentarci, ampak pomembno bo tudi, da se podamo ven iz glavnih mest. Eh, imeli smo dialog z državljani že 1800 krat, kot sem rekla. Ampak eh, v glavnem so ti dialogi potekali v prestolnicah, zdaj pa se bomo podali tudi na podeželje, v bolj oddaljena območja in mogoče bo tokrat drugače. Ne želim reči, da trenutna komisija tega ni počela, ampak mislim, da bi morali te dejavnosti še razširiti, okrepiti in se res vprašati, kakšne so skrbi naših državljanov. Če bom potrjena za podpredsednico komisije, bom sama eh, zelo dejavna na tem področju. Hvala. No, še pod vprašanje. Eh, moramo seči k državljanom, ampak moramo seči tudi izven Evropske unije. Evropejci morajo biti sposobni tudi sodelovati pri odločitvah o tem, kdo in kako se vodi. Eh, oziroma kdo in kako vodi Evropsko unijo. Kako boste zagotovili, da bodo eh, ljudje eh, lahko sodelovali na konferenci o prihodnosti Evrope? Mogoče bo v naslednjih letih držav več, mogoče jih bo tudi manj. Imeli bomo tudi konvencijo o Evropi. Veliko prostora bo tudi za države, eh, ki eh, še pristopajo k Evropski uniji. Kako boste vključili tudi te, ki so v procesu pogajanja z Evropsko unijo, kaj ti gre tudi za njihovo prihodnost? Hvala, gospod eh, Belčik. Najbrž veste, da se zauzemam za širitev. Sem iz države, ki je še ne tako dolgo nazaj pristopila k Evropski uniji. In v moji državi tudi podpiramo širitev. Vendar pa eh, države kandidatke zaenkrat ne bodo vključene v konferenco o prihodnosti Evrope. Sama prihajam iz države, ki se je zadnja pridružila Evropski uniji. Vem, da bi bilo pomembno vključiti tudi države kandidatke, še posebej stališča pripadnice Hrvaške. To govorim, ampak zaenkrat bo to težko, zato ker bo eh, sodelovalo že 27 ali 28 premijejev, pa nacionalni poslanci bodo prisotni. Zaenkrat se bo konferenca omejila na 27 ali 28 držav članic, s državami kandidatkami pa se bomo pogovarjali v drugačnem formatu. Hvala. Gospod Richard Corbett, član skupine SND, je naslednji. Izvolite. Hvala, gospa kandidatka. Vi skušate začeti široko razpravo o prihodnosti Evrope z javnostjo, ampak vsekakor bomo naleteli tudi na težavo določenih politikov, ki eh, zavajajo, ki podajajo lažne informacije ali pa širijo laži o tem, kako Evropska unija deluje, kaj pravzaprav počne. S tem smo se že soočili pri britanskem referendumu o Brexitu pred tremi leti. In uh, lažne informacije še vedno krojijo razprave na otoku. Kaj boste vi naredili za to, da boste uh, povečali javno znanje o tem, kako deluje Evropska unija, da boste ljudi ozavestili? Hvala za to vprašanje, gospod Korbet. No, težko je ljudem preprečiti, da širijo svoje informacije. Vsak lahko govori, smo odprta družba. Eh, seveda pa mi nismo za eh, širjenje eh, lažnih informacij. Vendar pa se bo težko temu zoprstaviti. Različne vrste politikov obstajajo. Eh, vsak politik želi ljudi prepričati, naj ga podprejo, naj zan glasujejo in težko bomo takim politikom preprečili, da ravnajo na svoj način. Ampak eh, Veliko politikov je tudi takih, da doma v svojih državah krivijo Bruselj. Ehm, ko pa pridejo v Bruselj, pa eh, hvalijo tukajšnje odločitve. Torej, veliko je takih, ki imajo drugačen odnos, eh, ko so doma ali pa ko so v Bruslju in oni potem tudi širijo slabe novice o Evropski uniji. Mi bomo skušali biti odprti, iskreni, Realno bomo govorili o EU. Ne bom omenjala nekaterih vaših in naših kolegov, ki so skušali ljudi prepričati, naprimer v primeru britanskega referenduma. Ljudje pa potem verjamejo. Torej, to so populisti, ki jih je povsod dosti, ampak v notranje politične zadeve pa se ne bom umešavala. No, naj vas vprašam še nekaj. Naprimer, če bi nek eh, premije države članice širil lažne informacije ali pa dezinformacije o Evropski uniji, kako bi vi potem ukrepali? To sem že rekla, nekateri premijeji to že počnejo. Vem, da to počnejo ampak eh, so svobodni ljudje, ki lahko govorijo, kar želijo in ljudje jim ponavadi tudi verjamejo. Rekla sem, da želimo stvari spremeniti. Ne, laganje seveda ni v redu. Ampak težko je ljudem preprečiti, da bi širili svoje informacije. Danes je na voljo tudi veliko kanalov, veliko medijev, ljudje se lahko oglašajo. Torej od državljanov je odvisno, ali bodo temu nasedli ali ne. Ampak mislim, da lahko mi v okviru konference o prihodnosti Evrope tudi govorimo o tem in zato se želimo obrniti na državljane in se z njimi pogovoriti. Zato smo tudi vzpostavili to idejo, o konferenci o prihodnosti Evrope. E, to je bila ideja predsednika Makrona, ampak vsi to podpiramo in mislim, da je dobro, da govorimo z državljani. Mi živimo tukaj v bruselskem mehurčku in e, ne poznamo točno situacije na terenu, tudi nimamo pogosto osebnega stika z ljudmi, da bi jim predstavili Evropsko unijo takšno, kot je gospa za Kurupulu iz Renew Europe. Madame la commissaire Dessigné, s'interroger sur la transition démographique, c'est bien sûr regarder la question. Gospa kandidatka, če si pogledamo eh, demografsko tranzicijo, potem se moramo sredotočiti na staranje prebivalstva, pa tudi na stopno rodnosti. V določenih državah imajo uh, politike za eh, rodnost, eh, ampak eh, podpore so deležne samo družine, ki imajo tradicionalno obliko, tradicionalne družine lahko zaprosijo za pomoč, vse ostale pa ne in ženske so potem še posebej ranljive. Mislim, da z demografijo ne smemo manipulirati v korist nekih ideologij ali pa diskriminacije določenih skupin. Kako se bomo lahko borili proti arhajičnim politikam rodnosti in kako bomo lahko sprejeli eh, Evropsko unijo in pa družine v eh, vsej njihovi raznolikosti. Hvala za to vprašanje. Prepričana sem, da mojega portfelja ne bo nihče zlorabljal za te namene, za namene, kot ste jih vi omenili. Mi ne bomo govorili o stopnah rodnosti, družinska politika je seveda pomembna, ampak vse skupaj je odvisno tudi od definicije družine. Pomembno pa je uravnotežiti poklicno in zasebno življenje, družinsko življenje. To bo del mojega resorja. če ste pozorno prisluhnili prej, potem boste videli, da se bom v svojem portfelju zauzemala za otroke, za eh, starajoče prebivalstvo in pa za uravnoteženost poklicnega in zasebnega življenja. Osredotočila se bom predvsem na podeželje in eh, pravzaprav v mojem portfelju ni nič takega. Um, kar bi se osredotočalo samo na eh, konzervativno definicijo družine. Karkoli bom počela, bom počela tudi na podlagi podatkov, uporabila bom statistike Eurostata in na podlagi teh informacij bomo potem tudi ukrepali in oblikovali nove politike Torej, izhajali bomo iz dejstev, nobene nove zakonodaje ne bomo pripravili, ne da bi predtem natančno proučili podatke, eh, ki nam jih bo zagotovil Eurostat. Gospa Zakarupulu še enkrat. Eh, gospa eh, komisarka, dobro se mi zdi, da ste spregovorili o novi definiciji družine, ko ste bili evropska poslanka, ste nasprotovali pravicam žensk, nasprotovali ste eh, tudi pravicam do reproduktivnega in spolnega zdravja. Eh, ste namreč eh, članica ELS-a, kjer so to problematična vprašanja. Želim pa, da sodelujete tudi z komisarko za zdravje in pa komisarjem za zaposlovanje in da se skupaj osredotočite tudi na pravice žensk, na pravice spolnega in reproduktivnega zdravja in pa na skupnost LGBTI. Kako boste zagotovili takšno skupno delovanje? Uh, Hvala za to vaše vprašanje. Seveda bom sodelovala z vsemi kolegi, še posebej s kolegico, ki bo odgovorna za enakost, to je gospa Dali. Z njo bova vsekakor v stiku in kot sem rekla, bo ta komisija delovala v duhu kolegijalnosti. Ne bomo nasprotovali eh, nobeni progresivni ideji, bomo dovolj napredni za to, da bomo zaščitili vsakogar. Torej, nediskriminacija je tudi zapisana v naših pogodbah, m, mm, tako da ne smete dvomiti, da se bom za to zauzemala. Nikoli nisem bila proti eh, pravicam spolov, vedno je šlo za proračunska sredstva in če česa nismo mogli sprejeti, tega nismo mogli sprejeti zaradi pomankanja sredstev, ne pa zaradi nasprotovanja pravicam žensk. Eh, saj sem sama ženska, imam hčerko, imam dve vnukini, kako naj se ne zauzemam za pravice žensk? ko govorite o LGBTI. Tudi tukaj je veliko diskriminacije, tega se zavedam. To pa eh, sploh ni povezano z mojim osebnim prepričanjem. Vedno bomo delovali kot ekipa eh, znotraj komisije. Hvala. Naslednji je gospod Tomaš Zdehovski, ELS eh, in pa član odbora za zaposlovanje. Izvolite. Saško. Hvala. Gospa komisarka, leta 2017 je 19 odstotkov našega prebivalstva bilo starejšega od 65 let. Moje vprašanje je naslednje. Vaš portfelj namreč zajema tudi eh, staranje prebivalstva in pa starejše državljane. Zanima me, kako boste bolj vključili te skupine prebivalstva v bolj aktivno življenje. V tem življenjskem obdobju eh, se ljudje srečujejo namreč številnimi ovirami ki jim preprečujejo to, da bi bili eh, v polni meri dejavni v svojem vsakdanjem življenju. Tukaj ne gre za pristojnost eh, Evropske unije, ampak ali se boste pogajali z državami članicami za to, da se izboljša položaj eh, starega prebivalstva oziroma starejšega prebivalstva v Evropi. Hvala, Tomaš za to vprašanje. Kot sem na začetku rekla, zdaj živimo daljše in bolj zdravo življenje. To je za nas velika priložnost, tega smo lahko veseli. Hkrati pa to predstavlja tudi izziv za družbo. V zadnjih 20 letih smo pridobili 6 let, življenjska doba se je podaljšala za 6 let. Ne bom rekla, da je to breme, ampak lahko pa predstavlja problem za pokojninski sistem, zdravstveni sistem, za socialne storitve. Te ljudi je treba vključiti v družbo. Imamo tudi civilne eh, pobude in eh, ti ljudje so dolgo prispevali v državne blagajne, bili so dejavni na trgu dela in eh, mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se bodo počutili aktivne. Generalni direktorat za zaposlovanje eh, se bo s tem ukvarjal, bom pa svoje prispevala tudi jaz. Hvala za ta konkreten odgovor. Moje drugo vprašanje pa je naslednje. V vašem portfelju piše tudi to, da boste skrbeli za otroke, da se boste zauzemali za pravice otrok. Zanima me, kako gledate na situacijo v Evropi na tem področju, še posebej v določenih državah, ko jemljajo otroke staršem in jih dajejo eh, rejniškim družinam. Tukaj imam v mislih primer z Norveške. Kar nekaj škandaloznih primerov se je tam zgodilo. In organizacije za človekove pravice to zelo kritizirajo zgodile so se popolnoma nespremljive stvari in o tem bi morali razpravljati z našimi norveškimi prijatelji in partnerji. Tomaš, thank... Tomaš hvala za to vprašanje. Tega primera ne poznam. Ampak. Uh, ko ste spraševali o varstvu otrok, zaščiti otrok v mojem portfelju, je zame to res pomembno. V priču starajočega prebivalstva eh, so otroci eh, še posebej pomembni. In rada bi se vam zahvalila za pobudo tudi za jamstvo za otroke. Eh, s komisarjem Šmitom bom sodelovala pri tej pobudi, mislim, da bo to zelo pomemben instrument. Zauzela se bova predvsem za revne otroke. Ena četrtina evropskih otrok danes živi v revščini. Kaj ni to šokantno? Treba se osredotočiti na um, te ranljive otroke in proučiti, kako bi jim lahko pomagali. Hvala. Zdaj pa besedo dobi gospa Kumpula Natri iz skupine socialdemokratov. Hvala za besedo. Gospa Šujica, vi ste kandidatka iz Lepe Hrvaške. No, veliko je že bilo povedanega o eh, konferenci o prihodnosti Evrope. Rada bi vas eh, spomnila na to, kar ste že sami povedali, namreč da. Eh, demokracija ne predstavlja samo volitev, ampak eh, stalno sodelovanje v družbi. Sodeluje pa lahko vsakdo, ne glede na to, odkud prihaja, eh, kakšna je njegova spolna usmerjenost, rasa, verstvo ali kaj drugega. Ampak veliko državljanov danes meni, da so odrinjeni na stran in to potem vodi v številne konfrontacije včasih eh, se mi zdi, da eh, ura teče nazaj v obratni smeri, da delamo korake nazaj in se vračamo v preteklost, kar se tiče pravic državljanov. Mislim, da bi se vsakdo moral počutiti eh, varnega v Evropi. Varnega in sprejetega. Drugi člen pogodbe pravi, da Evropska unija temeli na spoštovanju demokracije in človekovih pravic vključno s pravicami manjšin. Ali lahko poveste kaj o tem, kako bolje vključiti manjšine v našo družbo? Hvala za to vprašanje. To je zelo pomembna tema. Imamo politične smernice. Uh, imamo eh, program nove komisije in eh, naša vodilna nit je vključevanje. To bo tudi pomemben del mojega portfelja. Eh, pogovorila sem se s številnimi nevladnimi organizacijami in se pri tem osredotočila tudi na manjšine. Manjšine so v vsaki družbi pomembne. Vedno mislim na to, kako bi jih lahko bolje vključili v družbo. Vi ste govorili tudi o tistih, ki se jih pušča ob strani. Torej, po mojem mnenju so to tudi ljudje, ki eh, ostajajo na podeželju ali pa v delih Evrope, kjer poteka beg možganov in pa izseljevanje. Eh, pogosto tam ostanejo samo starejši ljudje, ki se počutijo zapuščene in eh, potem ti ljudje ne želijo več sodelovati v družbi. Pri demokraciji ne gre samo za volitve, ampak za. Uh, dnevno udejstvovanje in sodelovanje. Eh, dokler so ljudje vključeni, eh, bodo tudi sodelovali v naši družbi in lahko ste brez skrbi poskrbeli bomo tudi za manjšine. Ne glede na to, eh, kje te manjšine so in katero skupino prebivalstva predstavljajo. Mm člen dve eh, listine o temeljnih pravicah govori o tem, kot ste rekli. In to bo tudi moja naloga. Eh, eh, Hvala. Pobuda konference o prihodnosti Evrope izhaja iz tega, da bi evropejci morali imeti svoj glas, da bi morali biti vključeni. Konkretno vprašanje. Ali lahko obljubite, da boste vključili tudi mladinske organizacije, različna združenja? Eh, nevladne organizacije, civilno družbo. Ali eh, boste eh, med vse te organizacije vključili tudi organizacije, ki delajo na področju spolnih in reproduktivnih pravic in pa na področju pravic LGBTI? Rada bi slišala od vas, kaj boste naredili na teh področjih, če boste potrjeni za komisarko. No, naj povem, da sem, sem samo pri enem eh, izvedbenem poročilu, po enem letu mojega delovanja tukaj v Evropskem parlamentu, glasovala proti tem pravicam. Eh, pa tudi tukaj je šlo za proračunske omejitve, eh, ne za moje nasprotovanje tem pravicam. Eh, nikakor ne nasprotujem manjšinam eh, in jim ne odrekam pravic. No, eh, vi ste me spraševali, če lahko nekaj obljubim. Nekdo mi je pred tem zaslišanjem svetoval, naj ne obljubljam preveč. Ampak lahko vas pomirim, vse to, kar ste navedli, je tudi moje osebno prepričanje in prizadevala si bom za to. Uh, greens, yeah, the floor. Naslednji govornik je gospod Daniel Freund, zeleni. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa kandidatka. Ko razmišljam o prihodnosti Evrope, eh, pomislim na uh, gospoda Moneja, na Altera Spenelja, na Luisa Weissa, uh, in pa na druge in pa razmišljam potem, kaj so oni menili o Evropi. Potem eh, razmišljam o Evropske federalne republike, v mislih imam resnične transnacionalne liste, v mislih imam vladavino prava, ki ščiti državljane in nudi vse možnosti, vsem nudi pravice, pa ne gre tukaj za ženske, moške, eh, homoseksualne ljudi ali. Um, heteroseksualne ljudi. V mislih imam tudi Evropo, eh, ki, kjer ni eh, korupcije. In gospa van der Leyen je dejala, da želi Evropo na podlagi teh vrednot. Vi pa ste v zadnjih letih vedno glasovali proti takšnim eh, vrednotam. Glasovali ste proti postopku iz sedmega člena za Mačarsko, glasovali ste proti čeznacionalnim listam, glasovali ste proti več preglednosti v svetu in pa glasovali ste eh, proti strožjim eh, pravilom glede lobistov. Torej, kako je to skladno z misijo, ki vam jo je zaupala gospa Van der Leyen in kako boste vredostojno Eh, zagotavljali to, da boste vzpostavljali Evropo, ki temeli na teh eh, vrednotah. Ali bi danes glasovali drugače glede prej omenjenih stvari? Ali bi danes glasovali drugače? Hvala lepa, gospod Front, hvala lepa za vaše vprašanje. Verjamem v, verjamem v vladavino prava. Sedmi člen, to ste omenili. Eh, morda je najbolje, da to pojasnim na podlagi tega primera. Seveda verjamemo v vladavino prava. Toda eh, šlo je za poročilo s Argentini. Um, torej, eh, pobudo je dal Evropski parlament, eh, govoro je bilo o Polski, um, zadevo je sprožila Evropska komisija. Še vedno mislim, da je Evropska komisija neutralna razsodnica in to je bil razlog, zakaj je moja delegacija glasovala proti, če želite slišati moje mnenje. Toda, Strinjam se, da prihaja do kršitev eh, vladavine prava. Tam, da, strinjam se z vami. To, da, kolikor vem, je zadeva pristala pred sodiščem Evropske unije, vem pa tudi, da je ta tema obtičala v svetu. Verjamemo v vladavino prava. To, da. živim v državi, ki meji na omenjeno državo, torej to sta dve sosednji državi in lažje je bilo, eh, lažje bi bilo biti eh, eh, ta trenutek, če ne bi bila prej poslanka Evropskega parlamenta in če bi se tukaj prvič predstavila pred vami. Ampak ne skrbite, Evropska komisija bo delala v duhu kolegijalnosti in ne dvomite v moj odnos do preglednosti in vladavine prava. Dovolite, da. Eh, sedaj spregovoriva še o um, konferenci o prihodnosti Evrope. V preteklih letih smo imeli številna poročila. Imeli smo poročilo eh, petih predsednikov. Eh, vi ste omenili številne dialoge, ki smo jih imeli z državljani. Vse to je priredila. Evropska komisija, torej neposredno se je udeležilo tega 250 tisoč evropskih uh, državljanov. Torej, Glede na to, da se Evropa sooča z velikanskimi izzivi, eh, torej podnebne spremembe, potem velike korporacije, ki ne plačujejo davkov na celini, potem digitalizacija, potem kako bomo eh, zaščitili vlogo Evropske unije eh, med ZDA in Kitajsko. Ali je napočil čas, da, ali je primeren čas, da dve, uri, eh, dve leti poslušamo, ali je čas, da ukrepamo? In jaz mislim, da je čas, da ukrepamo. Dejali ste, da boste najprej izkoristili priložnosti, ki izhajajo iz pogodb in da se ne boste najprej lotili spremem pogodb. Prosim, imenujte tri najpomembnejše elemente. Kaj eh, vas bo pripeljalo naprej? Kaj bo okrepilo Evropsko komisijo, če izhajate iz eh, evropskih pogodb? Torej, povejte mi svoje osebno stališče, ne se sklicevati na eh, Evropsko komisijo. Torej, kaj vi menite v tem? Vprašali ste mi direktno, govorili, odgovorila bom direktno. Torej, potemne spremembe so izredno pomembna tema in portfelj gospoda Timmermansa je eden najpomembnejši in tako vidim prihodnost Evrope. Seveda tudi digitalno področje je izrednega pomena. Začeti moramo s tem. Toda mislim, da nam ni treba spreminjati pogodb, pa zaradi tega, da bi lahko ukrepali, kajti ta hip lahko delujemo brez spremembe pogodbe. Ampak, kot sem že prej povedala, bom za, če bo razprava pokazala, da bi bilo to primerno. Tudi predsednica komisije ne bo takoj predlagala spremembe. Eh, pogodb. To bomo storili, če bodo državljani zaprosili za to. Vi ste seveda neposredni izvoljeni državljanov, vi ste glas državljanov, ampak prisluhnimo jim najprej, potem pa bomo videli, kaj imajo zapovedati. Ampak podnebje in digitalno področje, to sta izredno pomembni stvari in mislim, da lahko ta hip storimo veliko in sicer na podlagi sedanjih pogodb. Merci, Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa bo postavila vprašanje gospa Žeme. Izvolite. Eh, hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Govorili smo o demokraciji, o demografiji. Kaj pa lahko povemo o delovanju te institucije, kjer uh, suverena ljudstva ne morejo več odločati o svoji eh, usodi zaradi uh, federalističnih teženj? Kar se tiče um, ukrepov proti eh, Polski in eh, Mačarski. Eh, tu so se polski in mačarski državljani odločili, da ne želijo beguncev in Evropska unija jih je zato kaznovala. Gospa kandidatka, kdaj boste pustili ljudem, da se o sebi odločajo? na to vprašanje glede eh, staranja te celine, zakaj ne bi eh, resnično začeli zagovarjati družine in spodbujati rodnost. Hvala lepa, gospa uh, Žeme. Na začetku uh, imamo vedno takšne trke eh, med eh, neposredno demokracijo in pa eh, predstavniško demokracijo. Mi imamo svoj glas, oni imajo svoj glas, ampak to ni dovolj in zato jim želimo prisluhniti. In to je razlog, zakaj to počnemo. Ni dovolj, da ljudem prisluhnimo enkrat na pet let. Moramo jim prisluhniti tudi na nacionalni, eh, regionalni, lokalni ravni. Na to ste mi postavili vprašanje v zvezi z rodnostjo, v zvezi s staranjem prebivalstva. Ne vidim veliko težav, ampak ko govorite tu o eh, priseljevanju, vse, kar je zakonito, je sprejemljivo. Zakonito priseljevanje je sprejemljivo. Razumem, da ste govorili o državah, ki eh, so preprečile to priseljevanje. Naj povem, da država, ki jo najbolje poznam, je v celoti ograjena. Nobena od eh, sosednjih držav ne sprejema ljudi razen nas. Ne glede na to, ali so to eh, zakoniti ali nezakoniti priseljenci. Razumem, kaj želite povedati, ampak eh, o tem lahko govorimo tudi v kontekstu te konference. Tudi to je lahko ena od tem. Alezi, alezi. Če dovolite, prej ste govorili o tej eh, veliki razpravi in eh, o tem, da želite državljane dati v središče te razprave. Eh, ko ljudje eh, glasujejo proti, hočemo, da še enkrat glasujejo, eh, ko švicari niso hoteli pristopiti k Evropski uniji, smo jih želeli k temu prisiliti, tu imamo vseeno neko čudno percepcijo demokracije. Vprašanje, ki se postavlja, je, ko enkrat slišimo ljudi, kdaj bomo začeli spoštovati njihovo mnenje, njihovo svobodo, kdaj bomo v tej inštituciji enostavno začeli spoštovati demokracijo. Razumeli boste, da se danes večer ne morem strinjati z vsemi in ne strinjam se z vami glede te točke. Torej, eh, vaši um, voljivci uh, eh, glas, uh, imajo v uh, vas vaš glas. Torej, vi predstavljate vse, mi predstavljamo 500 milijonov ljudi, ne samo naše uh, voljivce. Torej, vi predstavljate vsakega evropskega državljana ki je starejši od 18 ali 16 let. Eh, eh, Naslednji govornik je Helmut eh, Gojking, EKR. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šujca, za vaše dosodanje besede. Torej, ehm, delate, sodelujete tudi z Eurostatom. Um, omenili ste te podatke, mi pa uh, mislimo, da potrebujemo še več podatkov glede demografskih sprememb in da moramo pri tem upoštevati tudi subsidijarnost. Uh, Dobro eh, bi bilo združiti statistike in pa podatke o um, uh, usklajevanju um, zasebnega in poklicnega življenja. Uh, vedno več ljudi doživlja uh, revščino v starosti in številni se odpovedo družinam. Uh, kakšne, kaj boste storili, da eh, bi eh, se borili proti revščini v star, eh, starosti in pa da boste ukrepili družine? Hvala lepa. Vse eh, moje delovanje na področju eh, demografskih sprememb bo temeljilo na podatkih Eurostata. Najprej bom pogledala, katere podatke imamo na razpolago. Če podatkov nimamo, jih bomo zbrali. Potem pa eh, si bomo pogledali, kakšna je Evropa. In na podlagi teh podatkov bomo začeli za delom. Um, torej, v prvih šestih mesecih bom eh, morala eh, izdelati analizo in pripraviti ukrepe. Torej, to izhaja iz poslanice. Eurostat ima eh, na voljo zelo dobre podatke. Celo so spremenili pristop do zbiranja podatkov. Imeli bomo novo okvirno direktivo o eh, statistikah in eh, na tej podlagi bomo lahko zbrali eh, podatke. Če pa me povprašate po boju proti revščini, potem vam lahko ponovim, da je staranje zelo pomembna tema, usklajevanje zasebnega in poklesnega življenja tudi in v evropskem semestru bomo videli, kaj se dogaja v državah članicah. Tega ne moremo presojati samo na ravni Evropske unije, to je namreč v pristojnosti držav članic. Eh, mi pa lahko vedno preskočimo na pomoč in državam eh, preko evropskega semestra pomagamo, ehm, naprimer se priporočili ali pa preko eh, kakšnih drugih inštrumentov. Izvolite, dodatno vprašanje. Oprostite, gospa Švica, eh, to je za me nekoliko premalo. Mislim, da bi morala Evropa ustvariti okvirne pogoje. Zato je Evropa odgovorna in zato vas konkretno sprašujem. Ali bi uvedli, naprimer, evropski dodatek za otroke? Naprimer, eh, to zahteva naša stranka za družino v Nemčiji kajte na ta način bi se lahko borili proti demografskim spremembam ali bi radi vzpostavili ukvirne pogoje za tiste ljudi, ki eh, živijo v revščini, eh, torej ogromno ljudi, otrok živi v revščini. Kaj boste storili eh, za to, da boste rešili položaj? In po našem mnenju Eurostat ne nudi dovolj podatkov. Katere neodvisne organizacije, ki bi nudile podatke, boste pritegnili k sodelovanju? Kajti Eurostat ni dovolj katere vire, katere objektivne vire eh, poleg Eurostata še poznate eh, in katere bi lahko še uporabili. Hvala lepa. Eh, naj vas spomnim na Evropski stebr socialnih pravic. Ta je zelo pomemben. In kot sem vam že povedala, veliko stvari je v pristojnosti držav članic. Mi pa moramo vzpostaviti minimalne standarde in to je ravno to, kar počnemo torej socialni stebr um, z 28 različnimi dejavnostmi lahko eh, pripomore k temu. In tu je zajeta tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, eh, tu je zajeta eh, tudi vseživljenska skrb. Tu je zajeto tudi vse življensko učenje. Uporabili bomo vse orodje, ki nam je na voljo eh, v okviru Evropskega socialnega stebra, ki smo ga sprejeli v Evropskem parlamentu leta 2017. Hvala lepa. Sedaj pa Kinga Gal, Evropska ljudska stranka. Hvala lepa, gospa Šujica, v vaših uvodnih besedah. No, čestitke za njem, mimo grede, ste omenili demografske izzive. Na Hrvaškem eh, ste se udeležili spremljanja in izvajanja nacionalnih eh, politik na področju zaščite družine. Ali mislite, da bi bile lahko eh, politike prijazne Evropi takšne, da bi bili lažje kos demografskim izzivom v Evropski uniji? Hvala lepa, Kinga, za vaše vprašanje. Kot veste, Delovne sile v Evropi je vedno manj. O tem smo že nekaj povedali. Če bo ostalo tako, potem bo delovne sile 10 odstotkov manj leta 2070. Torej, če bomo ostali pri isti nataliteti. Kako je na Hrvaškem? Eh, položaj oziroma odnos med delovno silo in eh, upokojenci se bo še poslabšal. Eh, torej, nujno potrebujemo politike prijazne družinam, na Hrvaškem smo jih uvedli in takšna politika bo zelo pomembna tudi v Evropi. Že sem omenila usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in to, tukaj bo šlo ravno za politiko, ki bo pomagala družinam potrebujemo boljši delovni čas, boljšo delovno infrastrukturo, mm, eh, pri čemer bomo upoštevali eh, matere in očete. Prizadevali si bomo za to, da bodo ženske delale več, eh, če bodo imele na voljo infrastrukturo, otroške vrce. To je zaprt krok. Torej, zakaj ne bi poskrbeli za družine? In seveda moramo eh, zagotoviti družinam prijazne politike. S tem se strinjam in to bo eden od poglavitnih stebrov oziroma ciljev Evropskega socialnega stebra. Izvolite, dodatno vprašanje. <clears throat> Potem pa še eh, dobre prakse o eh, skrbstvu za otroke ali bi spodbujali te dobre prakse eh, eh, na evropski ravni. Torej, eh, ne pozabimo na Evropski socialni sklad, ki zagotavlja tudi sredstva za to. Zato smo namenili 2,2 milijardi evrov, torej ravno za družinam prijazne politike, za vse življensko skrb in tako naprej. In seveda se zauzemam za to, da bi bile ženske prisotne na trgu dela in da bi imele na voljo infrastrukturo za svoje otroke. Naslednja govornica je gospa Majte Pagasaur Tundua iz Renew Europe. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik Tajani. No, nekaj o demokraciji. Demokracija izhaja iz nečesa materialnega, iz uh, zakonov, iz političnega pluralizma, iz svobode vesti. To so temeli, ki nas ščitijo. Ščitijo nas pred avtoritarnimi državami. In prav zato je Evropska unija ustvarila člena 2 in 7. Če obstaja tveganje, da eh, država postane iliberalna ali avtoritarna, lahko mi to preprečimo. In zato imamo sedmi člen. Sedmim členom branimo vladavino prava. In eh, na mačarskem se je pojavilo tako tveganje. Eh, šlo je za identitarno, ultranacionalistično državo mm, iliberalno prav tako in me zanima, kaj lahko poveste o tem. Hvala lepa za vaše vprašanje. To je zelo pomembno vprašanje in prepričana sem, da moramo o tem razpravljati. Ampak um, mi se moramo enostavno držati členov pogodbe, njim nam treba v njih razpravljati. Pomembno mi je, da poskrbimo za vladavino prava in kot sem že dejala, v eni od teh držav je prišlo do hudih kršitev vladavine prava. In stridim se z vsemi vašimi skrbmi. Mislim, da moramo o tem govoriti in zadeva je sedaj obtečala v svetu, pa čakajmo, kaj bo storil svet ampak to je eden od razlogov, zakaj moramo začeti razpravo o um, glasovanju s kvalificirano večino. Otra pregunta. Dodatno vprašanje. La segunda es. Da. No, eno vprašanje imam še o demografiji. Sama sem zavezana Evropi, ki pa izgublja prebivalstvo in eden najboljših eh, županov je župan Tamarona v Burgosu. Eh, ampak tam je samo 38 prebivalcev v eh, tisti vasi in eh, eden najboljših proizvajalcev vina živi tam na tistem območju in to vino prodaja tudi v tujino. Ali veste, kaj govorijo v tisti vasi, da potrebujejo internet? po zimi tam sploh ne bo nobenega prebivalca, če ne bodo imeli povezav, če ne bodo povezani s svetom. Vsi bodo zapustili eh, ta območja. Ali bodo lahko dobili internet, vsaj to osnovno storitev, eh, da bodo se razvijali tako kot preostali svet. Na ehm, no, tega eh, se več kot zavedam interneta, ni eh, na številnih območjih sveta. Spominjam se eh, poročila o stanju v Evropske unije gospoda Junkerja in on je dejal, da bo vsaka vas v Evropski uniji imela spletne povezave in mislim, da bi moral biti to naš cilj. To ne bo enostavno. Seveda imamo načelo Wi-Fi eh, za vse, torej položaj se izboljšuje. Uh, Toda vem, da ta hip obstajajo območja brez te infrastrukture. In če te infrastrukture ne bo, bodo ljudje regije zapuščali. In zato ne bomo obiskali zgolj prestolnic, eh, obiskali bomo tudi podeželje, vzpostaviti moramo infrastrukturo tudi tam. In že sem omenila, eh, to so razlogi, zakaj opuščajo avtobuse, zapirajo bolnice, šole. Zato moramo ustanavljati oziroma izgrajevati infrastrukturo. Hkrati pa je treba poskrbeti za nova delovna mesta. Imamo mesto na Hrvaškem, Vukovar. E, to mesto so po vojni povsem obnovili. Vse hiše e, so e, bile opremljene z internetom. Toda sedaj moramo za vse te ljudi poiskati delovna mesta. Torej, naloga je izredno zapletena. Komisar za kohezijo bo izredno pomemben. Sodelovala bom z njim, ničesar ne morem storiti sama. Vse bomo reševali v sodelovanju. Razumem ta problem, ki ste ga omenili, kajti eh, po Evropi je več takšnih regij, kot tista, ki ste jo vi omenili. Iz eh, poslanice eh, izhaja, da moramo v prvih šestih mesecih pregledati stanje. Zato bo morala začeti delati takoj. Sedaj pa Martin Zonenborn, samostojni poslanec. Hvala lepa. Lepo vas pozdravljam. Kandidatka za podpredsednico. Sicer Evropske unije je v zadnjih, v zadnjih 20 letih ni uspelo um, Eh, znižati eh, revščino za 25 odstotkov. 100 milijonov ljudi živi v revščini, to so podatki Eurostata vi pa ste primer eh, za to, da bi lahko eh, Evropi eh, dali upanje. Pred 20 leti ste bili učiteljica sa slabim renojem in ste živeli v majhnem stanovanju. Potem ste vstopili v politiko. Danes pa vaše premoženje znaša več kot 5 milijonov evrov. Dve stanovanji, dve vili, jahta in pa tri avtomobili ali bi nam zaupali uh, vas, vaš patentni recept? Naša naloga ni, da uh, razpravljamo o tem. Eh, torej, jasno je, da ni prišlo do konflikta interesov, torej prosim, da postavljate vprašanja v zvezi. No, tu niste postavili vprašanje o vsebini portfelja. Lahko odgovorim na to vprašanje, zakaj pa ne. Sem odprta. Ali lahko ponovite vaš zadnji stavek? Vprašal sem, ali nam lahko zaupate recept, ali bi recept za vaš uspeh zaupali tudi drugim evropejcem. Thank, danke schön, Mr. Sonnenborn. Danke. Hvala lepa, gospod Zonanboran, hvala lepa za vaše vprašanje. No, zdaj bom nadaljevala v angliščini. Ne govorite o dejstvih. To niso dejstva. Eh, navdahnili so vas, so vas nekateri eh, članki, ki pa niso resnični. Storila bom vse, kar je v mojih močeh, zato da bo ta portfelj zgodba o uspehu. Če pa uh, govorite o meni izpred 20 let, to ni res. Ta hip se ne bom spustila v podrobnosti, kajti po mojem mnenju um, to ni primerno. Um, Eh, za ta trenutek s tem ne bi eh, izrazili spoštovanja do Evropskega parlamenta. Pred 20 leti sem živela za možem v hišni družini, eh, za možem, ki je pomorski kapitan. On je bil kapitan ladi, kontejnerskih ladi in sedaj je v zadnjem času bil tudi kapitan križark in tudi zaslužil je kar dobro moja deklaracija eh, o interesih je bila vedno odprta, pregledna in pa skladna s predpisi eh, inštitucij. Bila sem županja eh, Dubrovnika, bila sem poslanka Hrvaškega parlamenta in bila sem poslanka Evropskega parlamenta in izjava o finančnih interesih je bila vedno odprta in skladna s predpisi. ne morete si predstavljati, kaj to pomeni biti kapitan in kaj to pomeni, da plujete na vseh vrstah ladij da poznate moje eh, družinske zgodovine. Torej, ne želim vasi, vaših čustev, ampak naj vam povem, da sem ravnala vedno skladno s predpisi, vse, kar sem navedla, je resnično. In storila bom vse za to, da um, bom izvajala, opravljala naloge iz poslanice in da bom pomagala evropskim državljanom, tistim, ki so v revščini, tistim, ki so zapostavljeni, zato, da bodo dosegli dostojno življenje. Eh, in po mojem eh, mnenju bo pet let zadoščalo za to, da jim bomo pomagali. Izvolite, dodatna vprašanja. Ali je bil Renault 4 ali Renault 9? You know what? This was a boat. To je bila ladja. Hvala. Sedaj pa gospod Rafael Glucksmann, eh, socialisti in demokrati. Hvala lepa. Dobro večer, gospa. No, prednost je v tem, da ste bili poslanka, In kot eh, kolega Freund sem eh, tudi sam proučil vašo preteklost v tej hiši in eh, vaša glasovanja mm, se mi zdi, da postavljajo vprašanja v zvezi z poročilom s Argentini in pa členom sedem, naprimer tu si postavljam veliko vprašanj v zvezi z demokratizacijo, ki bo del vašega portfelja. Komisija je neutralna, ste rekli, ampak ali je lahko neutralna glede temeljnih načel Evropske unije? Kaj nam lahko obljubite, kajti vseeno gre za definicijo konkretnih uh, akcij, ki jih načrtujete? Ali boste sposobni delati za učinkovit člen 7? Danes je nujno, da. Uh, se načela spoštuje in da komisija, če se za nekaj angažira, da to tudi stori. Eh, kako vam lahko verjamemo, glede na to, kako ste glasovali eh, glede poročila s Argentini in člena 7? Morda me niste razumeli. Dejala sem, da verjamem v vladavino prava in da verjamem v komisijo kot v neutralnega arbitra. Če me boste potrdili in če bom postala podpredsednica komisije, potem bom seveda spoštovala vse, o čemer se bomo uh, v kolegiju dogovorili. Torej, ne bojte se in ne dvomite uh, v moja prepričanja. Člen sedem je pomemben, ampak počakajmo na to, kar bo dejal svet in kar bo reklo sodišče. Tako je ta hip. Ko pa bo to na dnevnem redu Evropske komisije, se lahko prepričani, da bom delovala skladno z preostalimi komisarji. E- Hvala lepa. glede na to, da se počutim odgovornega za dopolnilna vprašanja še drugih eh, kolegov, bom, se bom navezal na vprašanje gospoda Durone v zvezi z eh, to teorijo nadomeščanju populacij. Ali lahko obsodite uh, politične vodilne, zlasti mađarskega voditelja, ki govori o takšnih nadomestitvah eh, tujih populacij in izrivanjem eh, avtohtonih populacij. Na to me zanima, kaj, eh, kakšno je vaše stališče glede pravice do splava in glede družinskega načrtovanja. Hvala lepa še za ta dodatna vprašanja. Nikogar ne bom obsojala, kaj ti ne bom na poziciji, da bi kogarkoli obsojala. Kot sem rekla, bom delovala skladno s političnimi smernicami in skladno s duhom komisije, zato naj vas to ne skrbi. Govorili ste o e, priseljevanju. E, kot rečeno, vedno bom zagovarjala zakonite e, migracije, ne pa nezakonitih. Treba je delati na direktivi o azilu, ampak ne bom imela dovolj časa, da bi šla v podrobnosti. Glede splava. Mislim, da uh, zasebna mnenja in prepričanja niso relevantna za uh, opravljanje funkcije. Naj vam povem, da je uh, splav v pristojnosti posameznih držav članic, to ni v naši pristojnosti in maš, moje intimno prepričanje ni relevantno za funkcijo, ki jo bom opravljala. V moji državi članici, če vas to zanima, je splav zakonit in sama sem si uh, najbolj prizadevala v svoji državi za ratifikacijo um, Eh, Istanbulske konvencije in zato sem tudi izgubila nekaj konzervativnih glasov, eh, ampak eh, to sem tvegala, zato ker sem vedno nasprotovala nasilju nad ženskami in zato sem se borila za to v moji državi in tudi tu sem si prizadevala za ratifikacijo v tem parlamentu. Nobenega razloga nimate, da dvomite v moje bodoče delovanje. Hvala. Hvala lepa, gospod. Aleksandro Jordanov za ELS. Gospod predsednik, eh, gospa eh, Šujica, rad bi vam postavil vprašanje v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope. Kolega Korbet je eh, povedal nekaj v tej smeri. Imamo nekaj mm, državnikov, ki krivijo Brusel za svoj neuspeh. Moje vprašanje je naslednje. Kako se boste borili proti temu fenomenu za to um, kazanje s prstom na Brusel? Ali lahko sprememo ukrepe, s katerimi bomo preprečili uh, nacionalnim politikom, da bodo krivili Bruselj in da bodo na ta način pridobivali politične točke. To je moje vprašanje. Hvala lepa, gospod Jordanov, za to vprašanje. Če se eh, prav spomnim, eh, je bilo eh, v Sibiju maja letos eh, neformalno srečanje 27 eh, vodilnih v Evropski uniji in govora je bilo o tem, kako se obnašajo v Bruslju. Sama sem proti temu, da se krivi Bruselj za vse, da se ga obsoja za nekompetentnost in tako dalje. In to počnejo doma, ko pa so v Bruslju, pa eh, prosijo za finančna sredstva. Proti temu sem, sem v celoti proevropska in ne morem eh, sprejeti takšnega obnašanja. Imeli smo precejšno razpravo o tem in ta razprava je postala tudi javna. Uh, Eh, vsak politik mora biti odkrit, pošten in mora državljanom povedati, zakaj gre pri evropski politiki. To je moje stališče. Hvala lepa eh, še enkrat za vaš odgovor. Rad bi podal svoje mnenje. To ni vprašanje naša unija bo imela prihodnost, takrat, ko bodo državljani prevzeli odgovornost in nehali uh, uh, voliti populiste. Ampak mislim, da če se to ne bo zgodilo, potem bomo kmalo postali kot Združeno kraljestvo in njeni vodilni. Bom uh, nadaljevala v hrvaščini, kajti niste me še slišali govoriti v hrvaščini in ko že govorimo o um, uh, raznolikosti, potem uh, naj uh, slišimo tudi hrvaščino, mojo materinščino. Vem, da ni nobenega Hrvata, ki bi mi postavil vprašanje in ne bom imela druge priložnosti, da bi spregovorila hrvaško. Hvala lepa za to vprašanje. Povsem razumem, o čem govorite in strinjam se, da bi eh, nas taka politika lahko privedla do scenarija, ki smo mu priča v eh, Veliki Britaniji. Še vedno upam, da se, bo tam, da se bodo tam dogodki drugače odvili. V vsakem primeru populistične izjave in način, kako eh, se eh, poskuša vplivati na eh, voljivce. To ni skladno z našo unijo, z našo politiko, za katero mislim, da si vsi tu prizadevamo. Hvala lepa, gospa Eugenija Palop, Palop iz odbora FEM ima besedo. Suica. Hvala, gospa Šujica. Um, v Evropi so ženske, ki ne morejo imeti otrok, bodi si e, zaradi ekonomskih težav ali pa zato, ker ne morejo dostopati do zdravniške pomoči. Obstajajo pa tudi ženske, ki nočejo imeti otrok, pa jih e, more, morajo imeti zato, ker je naprimer splav prepovedan ali pa nimajo dostopa do zdravniške pomoči. Eh, kontracepcije. Torej, pravice žensk so ključnega pomena v vsaki demografski politiki. In kako boste zagotovili, da bodo zdravstvene službe lahko pomagale ženskam, ki želijo otroke, pa jih ne morejo imeti, in obratno, ki jih imajo, pa jih nočejo imeti? Potem, eh, eh, kakšne se vam pa zdijo operacije na interseksualnih otrocih v določenih državah? So te operacije obvezne, pa zdravniškega vidika niso vedno potrebne. Eh, kaj lahko poveste na to temo? Hvala lepa. Naj vam najprej povem, da to ni v moji pristojnosti. To je v pristojnosti uh, komisarja za zdravje in za enakost, ampak uh, z njima bom tudi zelo tesno sodelovala uh, in poskušala najti najboljše rešitve za to. Zaščititi moramo vse, to sem že povedala. Nobene diskriminacije ne sme biti, vsakega državljana te unije je treba zaščititi. In moramo mu pomagati, naj si bo na področju zdravja ali uh, na področju um, uh, mutilacije spolnih organov in tako dalje. Delali bomo skupaj in našli odgovore na ta vprašanja. Ampak ne morem pa biti bolj konkretna v odgovoru na vaše vprašanje, kajti šele začenjamo skupaj delati. Imate kakšno pod vprašanje? Eh, Hvala. Dobro, to je vprašanje, ki je povezano z demografijo, zato sem ga postavila. Demografske tendence tudi vzbujajo skrb, nekateri se bojijo migracij, nekateri se bojijo zaradi staranja prebivalstva ali pa nizke stopne rodnosti. To lahko vodi v slabši življenski standard in določeni zelo konzervativni eh, politiki z desnice ali skrajne desnice eh, želijo povečati um, rodnost v Evropi s tem, da spodbujajo politike za heteroseksualne družine, ampak to je pogosto tudi ksenofobno ali pa uh, uh, oblika diskriminacije do drugih družin. Uh, kaj vi menite o tem, kako boste to uh, podpirali? Ali boste podpirali demografske politike skrajne desnice? Um, Ali boste šli v smeri, kot so jo zauzeli na nedavnem srečanju v Budimpešti? Hvala lepa za to dopolnilno vprašanje. Tu ne bom politično se izrekla ali podpiram desnico ali skrajno desnico. Na to gledam iz drugačnega stališča. družina bi lahko bila, mora biti uh, opredeljena veliko širše. Ne gledam na uh, družino samo z tradicionalnega vidika, seveda ni nič narobe s tradicionalno družino, ampak to ni edina uh, definicija. Ampak to je v pristojnosti držav članic, kako opredeli pojem družine. nič nimam proti temu, da se eh, družino eh, definira na veliko bolj eh, napreden, liberalen način. Nobenih težav nimam s tem in glede tega lahko pa vsem dobro sodelujemo. Zelo sem bila angažirala glede teh vprašanj. Sem tudi podpredsednica ELS ženske. In eh, lahko vam povem, da smo bolj napredni, kot si morda mislite. Sedaj pa eh, naslednji govornik v imenu socialistov in demokratov, gospod Brando Benifej. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Lepo vas pozdravljam, gospa Šujica. Sprašujem vas po tem, ali bi morali okrepiti socialni vidik v Evropski uniji. Zanima me tole. Ali želite v razpravo o prihodnosti Evrope vključiti tudi nove socialne pravice, tako da bi prešli sedanji sistem, ko samo koordiniramo nacionalne socialne politike? Eh, kajti treba je ukrepiti ustavni vidik ehm, Evropskega stebra socialnih pravic, zato da bomo res dobili zavezujočo socialno karto v Evropski uniji. Ali bi radi podprli ta cilj? Kako vidite povezavo med to timo stebra in demografijo? Eh, tudi zato boste pristojni. Kako se boste lotili demografskega izziva? Iz stebra izhajajo določena eh, načela, naprimer varstvo otrok. Mi potrebujemo nov pravni instrument in pa um, finančna sredstva v višini vsaj 7 milijard evrov. Ali boste podprli, ali menite, da je ta minimalna vsota primerna? Hvala lepa, gospod Benifej, za vaše vprašanje. Sprašujete me v zvezi z zavezujočimi instrumenti, ampak eh, Evropski socialni stebr eh, je zavezujoč, samo ni bil še eh, implementiran in to moramo narediti. In ena mojih nalog je tudi ta, da se dejansko začne uresničevati Evropski socialni stebr. To je tudi ena od mojih nalog glede eh, varstva otrok, glede jamstev za otroke. Če se spomnite, je bila to odločitev eh, tega parlamenta. Evropski socialni sklad eh, plus ima 5,9 milijonov evrov. To bo vključeno v naslednji večletni finančni okvir in sicer za varstvo otrok in za jamstva za otroke. Uh, prosila bom za več, če bo mogoče, vsekakor pa bom to podprla. Bomo vprašali komisarja Hanna, kaj o tem meni. Ampak to je bila odločitev tega parlamenta, zato naj vas to ne skrbi. Vedno bom upoštevala odločitve parlamenta, vaše odločitve, kajti še vedno sem tu. Gospod Benifej, boste pa sabili dodatno vprašanje. Da, hvala lepa. E, hvala lepa za vaš odgovor. No, saj to vem, sem poročevalec o senci v zvezi z eh, Evropskim socialnim skladom. E, torej, vesel sem, da eh, ste spregovorili o virih. Vi boste imeli zelo širok portfelj, evropsko državljanstvo, potem kako bi ukrepili našo demokracijo. Kar se tiče eh, pravic, so nekateri kolegi izrazili dvome v zvezi z vašimi stališči. Dovolite, da vas poprašam po nekaterih stvarih. Torej, enakost spolov eh, in pa razlika med plačami, med ženskami in moškimi. Kako se bo z tega konkretno eh, lotili? Potem pa še usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Ali to presega zgolj poklicno sfero? Potem pa še pravica LGBT. Eh, v mislih imam zlasti diskriminacijo v družbi in pa eh, na ehm, delovnem mestu. Eh, kaj menite o tem, kako boste to reševali? Hvala za to dopolnilno vprašanje. ko sem bila poslanka v tem parlamentu, sem bila podpredsednica odbora eh, AFET, eh, bila sem tudi odboru FAM, članica odbora. In odgovorna sem bila eh, za gender mainstreaming v odboru AFET, kar pomeni, da sem predvsej delala na tem vprašanju. Če si pogledate politične smernice, potem boste videli, da je v, tem, v tej komisiji vse usmerjeno v enakost med spoloma in to naj vas prav tako ne skrbi za to bom poskrbela. Glede vrzeli med moškimi in ženskami eh, pri plačah, imamo 15 eh, odstotkov eh, žensk več, ki so diplomirane v primerjavi z moškimi in 16 odstotkov manj žensk na delovnem trgu kot moških. To so razlike, ki se jih moramo lotiti, ko govorimo o eh, razliki v plačah. Tu obstajajo še velike razlike med moškimi in ženskami. In eh, prav gotovo se bom tega lotila, to je ena od mojih nalog, ampak zopet z eh, komisarjem za enakost in z drugimi komisarji, ki bodo za to pristojni. Evropski semester je zelo pomemben Eh, instrument, eh, morda tega ne veste, ampak eh, z evropskim semestrom lahko neposredno pregledamo, kaj se dogaja vsakih šest mesecev. To je pomembno orodje glede LGBT. Tu ni nobenega razloga, da kogarkoli diskriminiramo in zato je nediskriminacija zame eno od temeljnih pravil. Z moje strani tu ni nobenih težav. Now, me... Dobro. Sedaj pa gospa Alice Kunke iz eh, vrst eh, zelenih, eh, članica odbora FAM. Hvala lepa. Gospa Šujica, v pogodbah, in to vsi zelo dobro vemo, je zapisano, da bodo države članice zauzema, da se bodo zauzemale za pravičnost, za solidarnost, za raznolikost, za načelo enakosti med moškimi in ženskami itd. Kot eh, evropska poslanka ste delali in glasovali proti pravicam žensk, proti reproduktivnim in spolnim pravicam. In to ste naredili, ne glede na to, koga boste krivili za to. Uh, Če povežete demografske izzive z eh, pravicami žensk, da odločajo o svojih telesih, je to temelj eh, globalnemu oporekanju s plavom. V demokracijah eh, je um, dostop do splava vprašanje uh, človekovih pravic. Ali lahko obljubite, gospa Šujica, da boste spodbujali in delali za pravice žensk, da odločajo o svoji spolnosti in o svojih telesih. Hvala. Hvala lepa, uh, gospa Kunke, za to vprašanje. Vem, da ste bila ministrica odgovorna za to področje v švedski vladi. Naj najprej pojasnim to glasovanje, kajti cel večer že poslušam, da sem bila proti uh, eh, žens, pravicam žensk. Če govorite o poročili uh, Zuber Estrela, naj povem, če se prav spominjam, to je bilo moje prve, prvo leto tu uh, v parlamentu 2013 ali 2014, ne spomnim se natančno, ampak to je bil moj prvi mandat, ki je trajal samo eno leto, uh, zato ker smo se pridružili Evropski uniji leta 2013. Ja, bila sem proti, ampak ne zato, ker sem proti pravicam žensk in enakosti med spoloma. Vedno je bilo nekaj v teh poročilih, ki ni imelo nobene povezave z pravicami žensk in enakosti med spoloma obe poročili, nobeno od teh dveh poročil ni bilo sprejeto na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, kajti eh, v poročilih so avtori zahtevali dodatna finančna streška, eh, sredstva, eh, nahajali smo se v krizi in ni bilo konsenza v parlamentu, da bi glasovali za. To je bil razlog, zakaj sem glasovala proti. In ne spomnim se, za katero poročilo je šlo, Zubar ali Estrela, ampak. Uh Eh, glede enega od teh poročil eh, je moja politična skupina pripravila tudi alternativno rezolucijo. Eh, in rekla sem že na začetku, bolje je, če je eh, kandidat eh, pred vami nekdo, ki eh, ni bil poslanec v parlamentu, ampak ki prihaja od drugot, iz regije ali drugot. In zato ne želim dajati političnih odgovorov, kaj ti gre za položaj, za funkcijo v Evropski komisiji. In zato bi res želela pojasniti to zgodovino mojih glasovanj. Gospa Šujica, lahko razumem, kaj pravite in uh, slišim, da eh, ste pač dali prednost drugim vprašanjem in ne eh, spolnemu in reproduktivnemu zdravju. In zato vas še enkrat sprašujem, ali boste skladno s pogodbami spodbujali in branili pravice vseh ali boste brenili in spodbujali pravice uh, skupine LGBTI, uh, eh, pravice manjšin, kot so begunci, ali boste uh, branili pravice muslimanov, judov ali boste branili pravice žensk, da odločajo o svojih telesih in o svoji spolnosti. Hvala za to dodatno vprašanje. Uh, Eh, prizadevala si bom za um, enakost, vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic, človekovo dostojanstvo, uh, pravice uh, manjšin. In vse te vrednote so skupne državam članicam, kjer vladajo pravično solidarnost, nediskriminacija, enakost in pa enakost med moškimi in ženskami. Držala se bom drugega člena in vedno bom imela pri sebi pogodbo. Naj vas to ne skrbi in ne skrbite zaradi mojih eh, prepričanj eh, in eh, mojih bodočih dejavnosti znotraj kolegija. Gospa Jana Tom ima besedo, članica odbora Empel iz skupine Renew. Hvala lepa, hvala za odgovore. Vem, da to ni vaš uh, resor, ampak eh, še vedno mi ni pa vsem jasno, kdo je zakaj odgovoren. Pogosto ste omenili uh, eh, stebr uh, eh, socialnih pravic kot univerzalno orodje za reševanje teh ali onih vprašanj. Istočasno pa govorite o drava članicah in načelu subsidijarnosti in v enem od odgovorov ste rekli, da je dober način, kako uh, pojasniti državam, kako naj delujejo, so uh, te specifične priporočila po državah. Um, Tu uh, imamo uh, tri člane uh, odbora uh, EMPL, ki so prisotni, morda oni to vejo, ampak med letom 2012 in 2018 je prišlo do precečnega upada teh um, uh, priporočil in sicer iz 72 na 39 odstotkov. In, uh, Eh, ni šlo za implementacijo celotnega priporočila. Ali je prišlo do eh, nekega napredka vsaj pri teh 39 odstotkih eh, priporočil? Kako nameravate prepričati države, da naj izpolnjujejo te, ta priporočila, kajti če ne bomo govorili o 18 odstotkih napredka in to prav gotovo ni neko dobro orodje, s katerimi boste reševali težave? Ja, hvala lepa, razumem vaše vprašanje in to je dejanski problem. Če država članica ne posluša priporočil, kaj potem počne Evropski semester? Ja, to je dobro vprašanje. Saj ste pravilno povedali, to ni moj resor, ampak to bo tudi eh, ena od mojih nalog, kajti delali bomo skupaj in gotovo bomo morali tudi omočiti eh, komisijo v odnosu do držav članic zato da bodo te spoštovale eh, priporočila. Morali bomo na tem delati in morali bomo eh, zagotoviti, da bodo države članice eh, spoštovale ta priporočila. Sicer evropski semester nima smisla. Ampak to je morda vprašanje za izvoljeno predsednico ali za gospoda Dombrovskoja, ki je odgovoren za to. Razumem, sama bom naredila vse, kar je v moji moči, zato da bom pri tem pomagala. To je namreč zelo pomembno. To je verjetno edino orodje, ki ga Evropska unija lahko uporabi in s katerim lahko eh, doseže, da eh, se države članice odzovejo na priporočile in to ne samo na tem področju, temveč na vseh področjih. Sicer eh, pristanemo pred sodiščem in pred eh, sodnim postopkom je seveda še postopek, eh, ko mora država plačati kazen, ampak eh, če vse skupaj pride pred sodišče, so to dolgotrajni postopki in to ni v interesu nikogar, ne države članice, ne komisije. Še dopolnilno vprašanje? Ja, hvala bila sem novinarka in eh, prej ste eh, kolegi eh, Benifaj rekli, da je socialni steber zavezujoč, sedaj pravite, da ni zavezujoč, no, vse to vemo. Rekli ste, ali ste pravilno slišala, splav je pristojnost držav članic, konec citata. Ali to pomeni, da boste kot članica komisije eh, eh, tolerirali države članice, ki bodo splav prepovedali? Tega nisem rekla. Rekla sem, želela sem pojasniti, kakšna je situacija na področju splava. Rekla sem, da je splav v pristojnosti držav članic, imamo zakonodajo, v moji državi je to zakonito, v drugih državah to ni zakonito ampak eh, skladno z kolegijalnim duhom eh, nove komisije bom delovala v tej smeri. To je to. Kar pa se tiče socialnega stebra, vem, kakšen je status tega socialnega stebra. Eh, ko sem rekla zavezujoče, je bilo to v navednicah. Želel sem povedati, da bi bilo dobro, če bi države članice spoštovali evropski socialni uh, stebr. Uh, uh, to, je, to sem želela povedati. Uh, morda nisem bila dovolj jasna. Nisem želela povedati ravno nasprotnega. Hvala. Besedo dobi gospod Gonzales Pons iz ELS. Kandidatka za komisarko, pozdravljeni. Sem iz odbora Juri in lahko kolegom povem, da o vašem dosjeju ni bilo nobenega dvoma. Eh, odbor Juri je pregledal možne konflikte interesov pri kandidatih za komisarje in eh, pri vas tak dvom ni bil ugotovljen. Pogledal sem tudi vaš CV, vem, da ste izkušena ženska, eh, poznam vas sodelovali smo eh, in gospa Šujica nikoli ni glasovala sama, glasovala je skupaj z LS. Vedno, ko ji očitate pretekla glasovanja, to očitate celotni skupini, zato ker je ona glasovala tako, kot je odločila skupina. Ne verjamem v parlament, kjer bi vsi glasovali enako in eh, tudi ne verjamem v parlament, eh, ki izvaja cenzuro nad tem, kako kdo glasuje. Vsak je svoboden, da glasuje po svoji vesti. To, kar je izglasovala poslanka, je bilo isto, kot smo izglasovali mi, ki smo večinska skupina v Evropskem parlamentu. In eh, če ne morete podpreti kandidatke za komisarko, zato ker je sledila liniji svoje politične skupine, potem ne morete podpreti pravzaprav nikogar. Vi ste govorili tudi o prihodnosti konference o Evropi in mm, pomembno je, da imamo danes to zaslišanje. Vedno ste bili eh, prisotni v parlamentu eh, in dobro ste pojasnili tudi mm, vsa vprašanja, ki smo vam jih zastavili. Zanima me, kaj pravite o parlamentarnih pobudah. Thank you, Mr. González Pons. This is what I was just about gospod Gonzales Pons. Ravno to sem hotela povedati. No, če ne bi bila članica tega parlamenta, bi eh, težko sprejemala vse to, zelo težko bi se soočila s tem portfeljem, z resorjem, ki mi je bil zaupan, če ne bi že prej sledila delu tega parlamenta. Zdaj pa vidim, eh, da eh, mi eh, članstvo v Evropskem parlamentu pravzaprav škodi. Hvala za vašo podporo. Včasih je bilo tudi glasovanje povesti in takrat sem glasovala sama, včasih pa sem sledila skupini, to je res. Kar se tiče pravice do pobude Evropskega parlamenta, vidim, da odbor za ustavne zadeve to obravnava obravnavali ste pravico do pobude, s tem se ukvarjate že vrsto let in to je zapisano tudi v vsa vaša poročila. No, ampak eh, nekaj pobud nas še vedno čaka v skladu z veljavno Lizbonsko pogodbo. Ampak kot je zapisano v političnih smernicah bodoče predsednice komisije, bomo skupaj stvari spremenili, če bo to potrebno, dali bomo tudi pravico do pobude. Vendar pa sama nisem najpomembnejša oseba, ki vam danes lahko to obljubi. Sama ne morem biti proti, ker prihajam iz parlamenta in želim parlamentu polnomočiti. To je pomembno za me in tudi za vse vas. Tako da bom redno hodila sem v parlament, pogovarjala se bom z vami in skupaj bomo videli, kako se bo situacija razvijala. Hvala. Imate še kakšno dodatno vprašanje? No, naj omenim poročilo, moje poročilo, Gonzales Pons in sicer o vodilnih kandidatih ali špicen kandidatih. No, sam sem odgovoren za to poročilo, ampak o njem bi govoril tudi kot eh, član ELS-a, Evropske ljudske stranke ali bomo še govorili o špicen kandidatih, o tej instituciji vodilnih kandidatov ali nam lahko o tem, kaj poveste že danes. Ali pa moramo s to temo zaključiti in eh, se moram kar sprijazniti, da boste na moje poročilo pozabili. Dragi Esteban, delo na tem področju še ni končano in tvoje poročilo ne bo pozabljeno. V moji poslanici, pa tudi v številnih drugih, eh, smo obvezani da se s tem ukvarjamo in da to področje zaključimo. To bo tudi ena izmed vodilnih tem na konferenci o prihodnosti Evrope. Govorili bomo o vodilnih kandidatih in o čeznacionalnih listah. Do leta 2020 bomo morali eh, s to temo zaključiti, zato ker želimo o njej tudi obvestiti evropske državljane. Eh, ne moremo jim preprosto predočiti eh, nekih dejstev par mesecev pred volitvami. S tem se je treba ukvarjati prej in postopek špicen kandidatov mora biti izboljšan. Tokrat ni uspel, v prihodnosti pa mogoče bo in evropski državljani morajo vedeti, za koga glasujejo. Sama želim uh, dati več moči evropskim političnim skupinam, strankam in te bodo lahko potem imele besedo o tem. Torej, odločale bodo bolj kot lahko v tem trenutku. Ampak eh, počakajmo na začetek delovanja te komisije, potem pa bomo čez 6, 7, 8 mesecev se s predsednico komisije pogovorili o tem eh, in bomo tudi skušali rešiti to vprašanje. Hvala. L'ultimo. Hvala lepa, gospod Pons. In sedaj je na vrsti še zadnji predvideni poslanec, oziroma vi ste bili zadnji predvideni eh, poslanec, ki je postavil vprašanje, sedaj pa dobi besedo za pet minut, če kandidatka za podpredsednico Evropske eh, komisije za svoje sklepne besede. Gospa Šujica, beseda je vaša gospod predsednik, poslanke in poslanci. Pripravila sem sicer zaključni govor, ampak ga ne bom prebrala. Mislim, da je bolje, če se z vami pogovarjam še teh zadnjih pet minut. Ta razprava je bila zame zelo dobra, navdihujoča, bila je tudi intenzivna, ampak hkrati zelo pomembna, kajti spoznala sem raznolikost te hiše, spoznala sem različna mnenja, ki jih imate in eh, to mi bo v prihodnosti pri mojem delu zelo pomagalo, če me boste seveda potrdili. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh eh, pri tem svojem portfelju. Skušala bom resor za demokracijo in demografijo približati ljudem, skušala jim bom predstaviti povezavo, najti povezavo med njimi in Evropo. Najpomembnejše teme eh, za me pa so otroci, starajoče se prebivalstvo in pa usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. To pomeni, da bom državljana postavila v središče. To je za me zelo pomembno, zato ker moramo vedno na prvo mesto postaviti državljane. In v svojem mandatu, če bom potrjena, si bom za to zelo prizadevala. Rada bi se vam iz srca zahvalila za to priložnost. Kot sem na začetku povedala, sem bila članica različnih odborov in eh, pri svojih pripravah na to zaslišanje sem eh, pogledala tudi svoje preteklo delo. Nekaj tednov sem porabila za to. Ko sem izvedela, da mi bo zaupan resor demokracija in demografija, sem se začela učiti stvari. Nisem vsega vedela prej. Eh, ker se nisem s tem neposredno ukvarjala v preteklosti. Eh, ne rečem, da me to ni zanimalo, ukvarjala pa sem se v okviru odborov predvsem z uh, torej, okoljskimi temami, strategijo za plastiko, zunanjimi zadevami v okviru odbora AFET. Sledila sem torej dogajanju predvsem na teh področjih. No, pri svojem delu bom skušala uporabljati tri orodja. To bo konsolidacija, sodelovanje in pa komunikacija. V angleščini so to tri besede na C, torej konsolidacija, eh, cooperation, sodelovanje in pa um, komunikacija. sodelovati želim z vsemi vami, ne glede na to, ali gre za akademske kroge, eh, za lokalne, regionalne oblasti, eh, za nevladne organizacije, civilno družbo in tako naprej. In eh, v svojih pisnih odgovorih sem povedala tudi, da sem bila deset let v svetu Evrope, bila sem tudi predsednica kongresa lokalnih in regionalnih oblasti kot županja Dubrovnika. Zelo sem bila dejavna na področju lokalnih in regionalnih zadev. No, pa še komunikacija, eh, ta je zame tudi zelo pomembna. Želim se pogovarjati z državljani, z javnostjo. Ne želim, da ostanemo zaprti tukaj v tem bruselskem mehurčku, ampak želim, da eh, se podamo na teren in eh, da obiščemo tudi bolj oddaljena območja Evropske unije. No, naj pa vendarle malo pogledam svoje zapiske. Veste, da prihajam iz države, ki se je morala zelo potruditi za demokracijo in neodvisnost. Videla sem, kako je prišlo do tega, kako smo postali članica Evropske unije. To je bil proces, ki je trajal skoraj 30 let. Zdaj pa smo v tej evropski družini in navdušeni smo nad tem. No, sama bom to sporočilo prenašala tudi državam kandidatkam. Skušala jim bom pomagati, da se čim bolje pripravijo na članstvo. E, mislim, da si vsi želijo članstva v tem prestižnem klubu, e, v tej lepi evropski družini. Zame je to zelo pomembno in to bom predala tudi državam kandidatkam. Zahvaljujem se vam za to e, zanimivo razpravo pričakujem tudi vašo oceno in še enkrat več naj povem, da sem in bom ostala vaša kolegica. Ne glede na to, ali postanem podpredsednica komisije ali pa ostanem tukaj v parlamentu. Hvala. Zahvaljujem se eh, vam, eh, kandidatka za podpredsednico. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa predvsem za vaše besede v zvezi z konferenco o prihodnosti Evrope. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki ste se udeležili te razprave. Zahvaljujem se tolmačem, ki so nam omogočili, da smo lahko govorili v svoji materinščini. Sestanek koordinatorjev za ovrednotenje zaslišanja bo potekala ob 22.30 zaprtimi vrati v skladu s eh, smernicami za odobritev Evropske komisije in pa spremljanje zavez. V skladu s poslovnikom parlamenta je cilj ta, da ovrednotimo splošne kompetence, evropsko prepričanost, osebne sposobnosti eh, kandidatov eh, za komisarje, ocenjujemo pa tudi poznavanje portfelja in pa komunikacijske sposobnosti. Um, javna predstavitev je sedaj zaključena. Hvala lepa.